Uh, Dobro jutro. Mislim, da je čas, da začnemo. Zato, da nam ne bo zmakalo časa. Danes predsedujem jaz in zelo počaščen sem, da ste me prosili, da predsedujem tema dvema sejama. Že sem predsedoval zasedanjem na ravni Evropske unije, ampak to je bilo pred 25 leti, takrat smo imeli samo 12 držav članic in vse skupaj je bilo nekoliko manj zapleteno. Vendar. Dejstvo, da nacionalni poslanec predseduje danes, je pomemben signal. Namreč, na tem področju imajo nacionalni parlamenti še vedno pomembno odgovornost, vendar Na drugih področjih eh, odgovornost prevzema Evropska unija. Zato je res ključnega pomena, da nacionalni parlament in Evropski parlament se naučijo sodelovati, če dejansko želijo izvajati ustrezen in učinkovit pregled nad agencijami in politikami. Na nek način nacionalne vlade, parlamenti, Evropska komisija in Evropski parlament so odgovorni Zato mislim, da je to res dobro priznanje tega dejstva. Imamo dve seji danes do povdan. Prva seja je varovanje meja EU ter krepitev evropske solidarnosti in šengenskega sodelovanja. Posvetili se bomo vlogi Frontexa, na moji levi pa je direktor te agencije in kmalo bom mu tudi dal besedo. Opust pol enajstih bomo imeli zaključno sejo, ki se imenuje Usklajeno delovanje, kako lahko nacionalni in evropski parlament oklepijo medsebojno sodelovanje in pregled nad agencijami. To sem omenil tudi sam v svojem uvodnem nagovoru. gospod Leitenen nam bo govoril o Frontexu, gospod Busutil bo z nami kmalo, čeprav je obtičal v prometu in je poročevalec za Frontex v odboru Libe. Z nami pa bo tudi gospa Sonoglu, ki je bila na moji levi, a ah, še vedno je na moji levi, se opravičujem. Ona bo pripravila prispevek v imenu ustreznega odbora v Krškem parlamentu. Potem bosta dobila besedo dva predstavnika nacionalnih parlamentov in evropski poslanec. Seveda se morate za to prijaviti k besedi in upam, da nam bo uspelo vse skupaj zaključiti pred pol enajsto. Govori nacionalnih poslancev in evropskih poslancev morajo trajati največ dve minuti, kajti drugače nam bo zmanjkalo časa. Zato prosim gospoda Lajtenena, da začne. Imel bo tudi predstavitev v PowerPointu, mislim, da jo boste lahko videli na zaslonih. Upam, da vam bo to pomagalo lažje slediti njegovemu govoru. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobro jutro vsem. V veliko čast mi je, da ste me spet povabili k skupni seji nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta o tej zelo pomembni temi. V naslednjih desetih minutah bom govoril o področju in o obsegu menega nadzora z vidika Evropske unije, potem pa bom seveda omenil tudi določena aktualna vprašanja v zvezi z Frontexom ter nadzorom meja v Evropski uniji. najprej mislim, da si moramo ogledati temeljne cilje. Mislim, da so dvojni. Sodelujemo pri upravljanju migracij, po drugi strani pa sodelujemo tudi pri boju proti kriminalu. Borimo se torej proti resnemu organiziranemu kriminalu na mejah. Glavni cilj je, da poskrbimo, da se vse na mejah izvaja v skladu s pravili po drugi strani pa je naš cilj tudi zagotoviti ustrezne in usklajene čezmejne dejavnosti. Poleg tega imamo evropski pristop, seveda, imamo tudi evropsko zakonodajo o nadzoru meja, naša naloga pa je tudi zavrvati evropske vrednote in svoboščine. Svoboda gibanja je temeljna tudi Eh, temeljne pravice, vedno bolj spodbujamo in krepimo, ne gre le za spoštovanje teh pravic. To je okolje in ozadje našega dela. Naslednja struktura, ki vam jo, jo želim predstaviti, je, da smo imeli leta 2006 integrirano strategijo za mejno varnost. Imamo štiri glavne elemente. Prvi elementi, prvi štirje, veljajo za izvajalce, peti element pa za zakonodajalce, nadzor na mejah smo razdelili na preglede meja in spremljanje meja, seveda pa moramo upoštevati tudi vse ukrepe, ki jih je treba izvesti, zato da odkrijemo in preganjamo eh, organizirana kriminalna meja. Tretji element je geografska razsežnost naših dejavnosti. Ne ukrepamo samo na mejah, ukrepamo pred mejami, na mejah, preko mejah in za mejami. Četrti element je seveda sodelovanje med agencijami. Na tem mestu bi lahko še zelo veliko izboljšali, da bi združili policijske organe različnih ravni na lokalni, regionalni in evropski ravni. Peti element je, kakor sem že povedal, nekaj, kar pripada politikom in zakonodajalcem. Zagotoviti je treba, da je pravni okvir in politični okvir ustrezen in da zadošča za izpolnjevanje nalog, ki naj bi jih izpolnjevali. Vloga Frontexa. Ne bom govoril o pravnih nalogah, ampak poskusa, poskušal bom opisati vlogo Frontexa. Države članice so odgovorne za nadzor nad zunanjimi mejami Evropske unije. To je izredno zapisano v Lizbonski pogodbi. Ta pristop je vključen v vse, tudi v štokholmski program, varnostno strategijo, povsod. To se ne postavlja pod vprašanje. To pomeni, da Frontex ni agencija ali organ, ki sprejema odločitve v imenu držav članic. Vedno so države članice tiste, ki sprejemajo odločitve lahko naprimer, odobrijo vstop in vse ostalo. Kakšna je naša vloga? Naša vloga je, da dodamo vrednost k ukrepom držav članic. Zato smo razvili edinstven portfelj. Smo Evropska agencija. Naša naloga je spodbujati evropske urednote. Naprimer, spodbujamo tudi evropsko kulturo, mejnih uslužbencev. Mislim, da si to evropejci želijo. Gre za to, da spodbujamo skupno kulturo nadzora nad mejami. Vse skupaj temelji na temeljni vrednoti, namreč spoštovanje in spodbujanje temeljnih človekovih pravic. Seveda si prizadevamo tudi za harmonizacijo in interoperabilnost, kajti šele, če bomo lahko sodelovali na harmonizirani in standardizirani osnovi, če bomo imeli skupno opremo in usposabljanje, potem bo to države članice lahko uspešne pri nadzoru meja. Naš namen je torej okrepiti uspešnost ali izboljšati uspešnost držav članic. In seveda smo mi v zelo dobrem položaju, da to zagotovimo. Imamo instrument, da državam članicam, pošiljamo obvestila o stanju. Imamo zelo obsežno mrežo analitičnih zmogljivosti in države članice se mnogo bolj zavedajo, kakšno je stanje in tudi mnogo bolje lahko napovedujejo dogodke v prihodnosti. Mislim, da je to res tista dodana vrednost, ki smo jo zagotovili. Naslednji del naših nalog so skupne operacije in pilotni projekti. Mislim, da je to najbolj vidni del našega dela, torej skupne operacije na grško-turški meji, na kanarskih otokih, na vzhodnih um, letališčih in tako naprej. Mislim, da je to eden od naših najpomembnejših ciljev in zelo prepoznavn del naših nalog. Ampak cilj teh skupnih operacij ni, da bi nadomestili države članice, namesto tega moramo podpreti in okrepiti zmogljivost. V vsaki operaciji je eden od ciljev ta, da okrepimo zmogljivost eh, države članice gostiteljice pri nadzoru meja. Še en element v našem portfelju je usposabljanje ter raziskave in razvoj. Tukaj smo razvili vse evropski kurikulum, ki ga uporabljajo vse države članice pri izobraževanju. Hmm, o nadzoru meja, to velja na srednji ravni, seveda pa tudi pripravljamo kurikulum za više šolsko izobraževanje. Kakšne so zmogljivosti Frontexa? Strokovno znanje. 300 uslužbencev imamo. To je tisti vir, ki ga imamo. Naše osebje so naš vir, imamo analitične zmogljivosti, metodologijo, zato da sistematično uporabljamo informacije in podatke, ki jih dobimo iz držav članic in tudi drugih virov. Vse skupaj se imenuje model za analizo tveganj. To potem pošljemo tudi državam članicam, zato da jih obvestimo o tem. Imamo tudi zmogljivosti odzivanja. Imamo skupino strokovnjakov, ki se bodo imenovali ekipe mejnih eh, uslužbencev, imamo letala, eh, plovila in tudi vozila. Upamo pa, da bomo lahko v okviru uredbe pridobili tudi lastno opremo. Še enkrat, kako in zakaj bi to storili. Naša naloga je, da zagotovimo dodano vrednost in ne nazadnje, imamo tudi proračun. Proračun pa kompenzira sodelovanje držav članic v naših projektih. To je tudi eno, eden od virov, ki jih imamo v zvezi s tem. In še nekaj besed o prihodnosti. Omenil sem že spremenjeno uredbo, ki naj bi začela kmalo veljati. To pomeni, da bo treba tudi strategijo Frontexa ustrezno spremeniti. Uredba je izhodišče. Še en zelo pomembni strateški faktor pa je program, ki ga trenutno izvaja Evropska komisija. To je Evropski sistem spremljanja Eurosur. To bo postal ključni instrument za izmenjavo informacij med državami članicami in Frontexom na področju nadzora meja. Seveda moramo sprejeti tudi dejstva, ki jih lahko razberemo iz trenutne razprave o finančnih perspektivah. Živeti moramo v skladu s finančnimi dejstvi, to pa pomeni, večja previdnost pri določanju prednostnih nalog, boljši kazalniki uspešnosti ter še enkrat ogledati si moramo, kje lahko dodamo urednost k varnosti državljanov in držav članic. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Drugi govornik bo Simon Busutil kakor sem že povedal, on je poročevalec za Frontex in dajmo besedo. Thank you, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim opravičiti za zamudo. Obtičal sem v prometu. Sem evropski poslanec, zato moram odgovoriti na naslednje vprašanje. To je tudi v skladu s temo, današnje seje. Torej, kakšno demokratično odgovornost lahko zagotovim za to agencijo? Če želim odgovoriti, lahko rečem to. V preteklih letih so ljudje imeli dve vrsti pritožb v zvezi s to agencijo. Po eni strani imamo ljudi, ki prihajajo iz držav, ki so izpostavljene velikim valovom priseljevanja, namreč da agencija ni učinkovita. Po drugi strani pa nekateri menijo, da agencija krši človekove pravice ali vsaj zadisne oko pri tem, ko se dogajajo kršitve človekovih pravic. To sta oba zelo resna pomisleka. Mislim, da si prav gotovo zaslužite, da jih obravnavamo. Ta dva pomisleka so upoštevali tudi evropski poslanci in nedavno smo sprejeli pregledano uredbo za nov mandat te agencije. Naši odgovori v zvezi s tema pomislekoma so bili večinoma, da moramo spremeniti uredbo, agencija mora biti bolj prepoznavna, bolj učinkovita po drugi strani pa moramo prav tako okrepiti njeno odgovornost. V svojem govoru želim omeniti nekaj načinov, kako upamo, da bomo okrepili demokratični pregled, demokratični nadzor nad to agencijo. Upamo, da bomo tako lahko mm, rešili oba pomisleka, ki sem jih omenil na začetku, torej pomislek o učinkovitosti in pomislek o kršitvah človekovih pravic. Dobro, kar zadeva demokratični pregled. Evropski parlament je v predlogih sprememb uvedel več sprememb. Sedaj jih bom navedel. Opisati jih je mogoče tako, da okrepijo demokratični pregled nad to agencijo. Naprimer, uvedli smo določbo, ki navaja, da je število obmejnih stražarjev, ki jih vsaka država članica pošlje v to agencijo, nekaj, kar je treba redno objavljati. In te informacije morajo sedaj biti posredovane Evropskemu parlamentu. Enako velja tudi za vso opremo, ki jo države članice dajo na razpolago tej agenciji. Agencija se že več let sooča s težavami pri izvajanju svojih misij. Zakaj? Ko se obrne na države članice za eh, človeške vire, naprimer za uslužbence, ki bi sodelovali pri dejavnostih ali opremo, naprimer plovila, vozila in tako naprej, države članice ne zagotovijo ustreznih sredstev. Obljubijo, da bodo opremo dale na voljo, na to pa se tega niso držale. Del načina, kako bi lahko zagotovili, da se bodo države članice držale svojih obljub, je ta, da bo agencija sedaj morala redno objavljati, kaj vsaka država članica obljublja. In še en način, kako smo ukrepili demokratični nadzor, je, da smo poskrbeli, da bodo vsi sporazumi Frontexa z drugimi agencijami, naprimer agencijami na področju azila ali agencijami na področju človekovih pravic ali celo z Europolom, Vsi sporazumi torej morajo biti posredovani tudi Evropskemu parlamentu. Zato bo Evropski parlament lahko bolje spremljal in nadzoroval delo agencije in njeno sodelovanje z drugimi agencijami. In še nekaj. Agencija bo sedaj morala Evropskemu parlamentu zagotavljati informacije o sporozumih, ki jih sklene s tretjimi državami in to zelo skrbi določene ljudi, namreč s katerimi tretjimi državami agencija sodeluje. S katerimi tretjimi državami sploh lahko sklene sporozume, katere države imajo nezadostno, nezadostno evidenco na področju človekovih pravic in tako naprej. Agencija pa bo morala Evropski parlament obveščati tudi o tem, kako zaposluje uslužbence za povezavo v tretjih državah. Nekaj besed o vidiku človekovih pravic. Tako sem povedal že na začetku, je ena od glavnih pritožb na delo te agencije v zvezi s človekovimi pravicami. Pri priseljevanju naj bi bile kršene človekove pravice ljudi, ljudi pustijo, da se utopijo na morju. Naprimer. To je res eh, hud pomislek, celo obtožba povedati. Moram, da se s temi pomisleki ne strinjam, kajti v ciljih Evropske unije, držav članic in agencij je. V bistvu prirojeno, da moramo spoštovati človekove pravice. Vendar predstave o tem eh, obstajajo, zato moramo ustrezno ukrepati. In tudi smo ukrepali. Ustvarjali smo mehanizem, ki bo mehanizem spremljanja. Ta mehanizem bo spremljal dejavnosti agencij povsod in sicer z vidika človekovih pravic. Imeli bomo tudi uradnika za človekove pravice, to bo v agenciji in ta uradnik bo delal neodvisno od agencije. Oblikovali pa bomo tudi posvetovalni forum, ki bo zagotovil sodelovanje organizacijam za človekove pravice in tudi organizacijam združenih narodov, kot so UNHCR, zato da bodo tudi oni lahko spremljali dejavnosti agencije in jih eh, preučevali z vidika človekovih pravic. če mm, se odkrije dejansko kršitev človekovih pravic, potem bomo sedaj imeli prvič možnost, da prekinemo ali odpovemo eh, dejavnost agencije. Mislim, da tako dejansko v velike meri eh, pomirimo pomisleke v zvezi s kršitvami človekovih pravic. Dejansko mislim, da smo potrebovali učinkovit mehanizem spremljanja, zato da ga uvedemo v zakonodajo. Na še več načinov mislim, da smo ukrepili parlamentarni in demokratični nadzor. Naprimer, kar zadeva obdelavo osebnih podatkov vsakega posameznika, ki se sreča z agencijo. V tem primeru mora agencija delovati v okviru strogih pogojev ki veljajo na področju zaščite podatkov. Določba, ki smo jo vključili, je bila vključena na podlagi posvetovanj z EDPS in tudi agencija sama bo morala izvajati posvetovanje z EDPS pri obdelavi osebnih podatkov. Zato smo zagotovili, da tudi z vidika zaščite podatkov dejavnosti agencije ne vzbujajo pomislekov. Kar zadeva operacije vračanja, tole bom še omenil, potem pa bom končal. To je prav tako bilo sporno za nekatere kaj se zgodi, če ljudi vrnemo v državo izvora ali jih potem kdo še spremlja, ali kdo spremlja, kaj se dogaja z njimi, ali spremljamo tudi eh, človekove pravice teh ljudi, potem, ko jih vrnemo v državo izvora. V zakonodajo smo sedaj vključili določbo, ki določa, da bo komisija letno poročala, torej Evropska komisija, ne Frontex, poročala Evropskemu parlamentu o spremljanju, ki je bilo izvedeno o operacijah vračanja od začetka do konca. To pomeni, da bodo od sedaj naprej vse operacije vračanja, v katerih sodeluje agencija in agencija lahko sedaj sama organizira operacije vračanja, ampak kakorkoli že. Pri tem bo pod strogim nadzorom Evropske komisije in Evropska komisija bo morala poročati nam, da nam predstavi, kako so bile spoštovane človekove pravice v zvezi s tem. Sveda lahko izvršnega direktorja redno vabimo v Evropski parlament, to seveda tudi počnemo. Zelo zadovoljni smo, da se odzove takoj lahko ga povabimo v Evropski parlament, da mu zastavimo vprašanja. In ne na zadnje, vprašanje proračuna. Veliko sem povedal, ampak konec koncev, če ni finančnih sredstev, potem dejansko ni načina za to, da si učinkovit. Mislim, da je Evropski parlament bil dober zaveznik te agencije v zadnjih sedmih letih. Poskrbeli smo, da ima finančna sredstva, kar zadeva proračun si je Evropski parlament vedno prizadeval za to, da se proračun agencije poveča, še posebej operativni proračun, zato da lahko izvaja operacije, s katerimi se ukvarja. Upam, da sem vam tako podal kratek pregled našega mišljenja, zakaj bi morali imeti ukrepljen demokratični nadzor nad to agencijo in tudi specifične načine, kako želimo to doseči. Sveda je sedaj na vrsti agencija poskrbeti mora, da bo po začetku veljave te uredbe dejansko to začela izvajati tudi v realnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ta pregled je bil zelo koristen. Sedaj pa je na vrsti tretja govornica, gospa Vasiliki Cunoblu, ki bo spregovorila v imenu stalnega odbora za javno pravo, javni red in pravosodje grškega parlamenta. Mislim, da vsi vemo, da je Grčija država, ki je trpela zaradi visoke rasti števila priseljencev, nezakonitih priseljencev, ki so prečkali njene meje. Najlepša hvala. Gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da tukaj predstavljam grški parlament in da spregovorim o tako pomembni zadevi za mojo državo. Grčija, kot tudi druge južne države v Evropski uniji, je prizadeta zaradi visokega pritiska priseljencev na naših mejah. Imamo zelo dolgo zemljsko in eh, morsko mejo, zato smo še posebej ranljivi. Naj vam podam nekaj številk, da boste imeli boljšo predstavo. Lansko leto je bilo ujetih v moji državi 132 tisoč nezakonitih priseljencev, letos pa 43 tisoč 800. 59, kot vidite, je, jih je bilo 31 odstotkov manj kot lansko leto vseeno pa so številke zelo zaskrbljujoče. Videli smo, kaj se je zgodilo v Severni Afriki in to povzroča še večji pritisk v priseljevanju na evropske države. Upravljanje s priseljevanjem ima več vidikov. Prvi vidik je humanitarni vidik. Mi upravljamo z pritiskom priseljencev, ki jih je na tisoče in to je resnično nevzdržna situacija. Potem pa imamo tudi zelo težko situacijo, v kateri živi naša družba, zato ta pritisk pomeni še večje breme. Uh, To potem vpliva na varnost, na družbeni red, na stabilnost in pa na socialno kohezijo. Strošek za obravnavo prošen za azil je res visok. Prošnja za azil je vprašanje, zaradi katerega nas vedno kritizirajo. Naj vam povem naslednje kritika je upravičena, če bi pojav priseljevanja bil enako porazdeljen na vse države članice, to pa ni tako. In zaradi tega to vpliva tudi na prošnje za azil. Mi moramo obravnavati na tisoče prošen za azil, ki ponavadi niso utemeljene in zato zgubimo veliko časa. Naš nacionalni sistem za azil je podvržen velikemu pritisku. Zato, da bi ta deloval bolj očinkovito, smo sprejeli akcijski načrt za spremembe na tem področju. Vseeno pa vse pobude na področju prošen za azil in življenske okoliščine azilantov je nekaj, kar ne moremo prevzeti, če ne ustvarimo istočasno evropske politike za azil in preselevanje. To breme je namreč treba porazdeliti, s tem, da upoštevamo geografske, demografske in gospodarske faktorje. Revizija uredbe Dublin 2 in pa izključne pristojnosti države članice, ki sprejme priseljence, je področje, ki ga bo treba spremeniti. Vidimo, da to breme ni enako porazdeljeno na države članice. Mejne države morajo ravnati kot, če predstavljajo celotno Evropsko unijo in prevzeti celotno breme in to je nepravično. Poleg tega je zelo zanimivo videti, korenine demokracije. Ne gre za to, da mi eh, želimo kritizirati evropske, eh, evropske inštitucije. Vendar pa gre za breme, ki ga moramo prevzeti mi. Spoštovani kolegi. Skušala sem vam predstaviti situacijo, ki jo doživljamo na grških mejah, ki pa so istočasno tudi zunanje meje Evropske unije. To je dovolj zato, da dokažemo, da je problem pritiska priseljencev evropski problem, ne samo nacionalni problem in tako se moramo z njim tudi soočiti. pomoč Frontexa grškim oblastem je res ključno, ključnega pomena. Poleg tega je treba opraviti skupen nadzor nad zonanimi mejami v šengenskem prostoru. Treba pa je tudi popraviti vrzeli, ki jih poznamo. Potrebujemo boljši nadzor za to, da bi preprečili nezakonito stop priseljencev v Evropsko unijo. To je treba ukrepiti s tem, da okrepimo agencijo Frontex. Skupna operacija Poseidon, ki deluje že od leta 2006 na meji med Grčijo in Turčijo na zemlji in na morju, je obrodila prve sadove. Urad Frontexa v Prijev, ki izvaja poskusne projekte, želi zajamčiti učinkovito izvajanje teh projektov v sredozemlju. Mi si želimo, da bi ta projekt postal stalen, zato da bi preprečili vstop nezakonitim priseljencem, kot tudi zato, da bi jih lahko takoj vrnili. Zato je treba rešiti situacijo državljanov tretjih držav, ki so nezakoniti, vendar pa jih zaradi nekaterih eh, določenih razlogov ne moremo vrniti v iz državo izvora. Dvostranski sporozumi za vračanje so zaradi tega zelo pomembni. Izvajanje sporozumov za vračanje morajo biti vključeni v odnose med Evropsko unijo in vsemi tretjimi državami. Evropska unija lahko izvede pritisk in spodbuja tretje države za to, da sodelujejo. Primer Turčije je nekaj posebnega, zaradi tega, ker preko eh, njene meje vstopa večina nezakonitih priseljencev. Res je, da je prišlo do napredka, vendar pa je podpis in izvajanje dvostranskega sporazuma o vračanju sedaj bolj pomembno kot dakoli. Ravno tako je pomemben sporazum s Pakistanom. V primeru Maroka in Alžirije je treba pospešiti postopek, in vzpostaviti tudi podobne postopke z drugimi tretjimi državami, s tem, da upoštevamo pritisk priselskih tokov iz Severne Afrike, kot je naprimer Egipt, iz Afganistana in iz Pakistana. Glede na to, da tukaj govorimo o demokratičnem nazoru, bi rada podala pripombo. Frontexu moramo podeliti višji status in ji dati podoben status, kot ga ima Europol. To je bistvenega pomena. To je ravno tako pomembno za demokracijo v Evropski uniji. Sodelovanje med Frontexom in Europolom in misija agencije in njene pristojnosti. morajo biti izvajani v okviru spoštovanja človekovih pravic. To je jasno, zato potrebujejo demokratični nadzor. Evropski organ mora biti podvržen parlamentarnemu nadzoru, tako kot druge agencije. Ko pa govorimo o širitvi, ne smemo pozabiti na poglabljanje. Ne smemo razširjati samo v širino, ampak moramo poglobiti naše naša prizadevanja. Ne smemo pozabiti na naše demokratične korenine v Evropski uniji. Nacionalni parlamenti morajo delovati avtonomno in pa tudi verodostojno z demokratičnega vidika. Ravno tako mora Frontex pridobiti demokratično verodostojnost. Res je, da imamo sedaj situacijo v Evropski uniji, ki ni najbolj bleščeča, vendar pa še bolj obžalujemo to, da smo zabeležili napredek, vendar pa se bojimo, da se bodo stvari poslabšale. Lizbonska pogodba je mejnik v zgodovini Evropske unije, vendar pa veliko krat mi, evropejci, postavljamo to pod vprašanje. Spostavili smo tudi dialog. V zvezi z inštrumenti za nadzor nad zunanimi mejami, veliko krat vplivajo na to, kaj pomeni Schengen. Res pa je, da ne smemo sedaj storiti koraka nazaj in se odmak odmakniti od našega cilja. Zato moramo izvajati načelo solidarnosti in porazdeliti breme med vse države članice. Tako določa tudi Lizbonska pogodba. Obžalovanje vredno bi bilo, da bi to ostalo samo na papirju, dve leti potem, ko je bila Lizbonska pogodba sprijeta. Sama menim, da če ne bomo pravilno izvali Lizbonske pogodbe, bo to škodovalo našim interesom in interesom naših državljanov. Zato se moramo vprašati, si želimo več Evrope ali manj Evrope. Mislim, da je pomembno, da imamo pred očmi vedno naše evropske državljane, ki so tako ali tako že prizaditi zaradi obstoječe situacije. Hvala lepa. Najlepša hvala. Mislim, da nihče ne dvomi o resnosti situacije, s katero se sooča Grčija. Kar veliko udeležencev je prosilo za besedo. Vsakemu damo lahko dve minuti. Prvi na vrsti gospod Tomas Grule iz Češkega parlamenta. Vážení kolegové, rad bih vas seznámil s postojem České. Spoštovane kolegice in kolegi, dovolite mi, da vam sporočim tudi stališče Češkega senata, kar zadeva vlogo Frontexa. Naš senat je mnenja, da je področje upravljena meja v pristojnosti držav članic, ki so zato v polni meri odgovorne. Morebitne ukrepe, ki se sprejemajo pa na evropski ravni, eh, morajo biti zgolj v podporo državam članicam. Naš senat je eh, stališče, da nasprotujemo krepitvi vloge Frontexa. Trenutno stanje pa nas privede do zaključka, da Frontex s svojimi vse večjimi pooblastili dejansko gre v to smer. Zato bi rad ob tej priložnosti izpostavil, da je potrebno vlogo Frontexa razumeti kot eh, izobraževalno in usklajevalno vlogo. Kot drugo, kar zadeva samo varovanje zunanih meja Evropske unije, tu je treba vedeti, da je južna meja zelo izpostavljena. Pomembno pa je, da se ustrezno pozornost nameni tudi vzhodni meji Evropske unije, ki je po našem mnenju tudi zelo pomembna. Prav tako bi rad eh, zastavil vprašanje grški kolegici. Ali lahko na nek način ocenite pilotni projekt eh, Rabit v Grčiji? Glede na to, da imam še kakšno minuto časa, bi se rad odzval tudi na včerajšnje zasedanje, kjer smo govorili o nadzoru nad evropskimi agencijami ter o vlogi evropskih parlamentov in še posebej nacionalnih, evropskega parlamenta in še posebej nacionalnih parlamentov. Evropski parlament in Evropske agencije so med sebojno tesno povezane. Eh, vendarle pa glede na včerajšnjo razpravo, tu namenoma pretiravam, dobivamo občutek, da so nacionalni parlamenti degradirani eh, v ulogo nadziranja lastnih držav ali spoštujejo odločitve Evropskega parlamenta. Hvala. Well, thank you very much. We'll... Najlepša hvala. O tem bomo govorili v zadnjem sklopu. Sedaj pa ima besedo gospa Monika Lampert iz eh, Mačarskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, gospe in gospodje. Ko sem začela s politično kariero, mi je zelo moder prijatelj opozoril na to, da je vprašanje časa bolj pomembno kot eh, samo dejanje. In to se je izkazalo za resnično. Glede Frontexa in varnosti bi rada povdarila dva primera, da dokažemo, kako zelo pomembno je, da ukrepamo pravočasno. Naj vas spomnim na teroristične napade v Madridu, kar je pretreslo celotno Evropo. Takrat sem bila notranja ministrica na Mačarskem in organizirali smo izredno sejo v notranjem ministrstvu, in pripravili priporočila za svet in komisijo, zato da bi izboljšali varnost v Evropi in da bi izboljšali izmenjavo podatkov in poglobili sodelovanje med obveščevalnimi službami in organi kazenskega pregona. Ta grozovita dejanja so nas prisilila v to. Glede Frontexa pa smo že leta 2008 prosili za razširitev mandata in pristojnosti v Frontexu. Letos pa smo videli arabsko revolucijo v Egiptu in v drugih državah in tudi zaradi tega smo bili prisiljeni sprejeti hitrejše ukrepe demokratični parlamentarni nadzor in nadzor nad spoštovanjem človekovih pravic so vprašanja, ki so po mojem mnenju zelo pomembna. Vendar pa to ni noben razlog za to, da bi odločitve sprejemali počasneje. Obstajajo namreč nove nevarnosti, nove grožnje, ki se zelo hitro pojavljajo po svetu, zelo težko se je pravočasno odzvati na vsa ta tveganja. Zato je naša odgovornost strani nas, politikov, da se moramo pripraviti na nove grožnje. Zato pravim, da podpiram razširjanje pristojnosti Frontexa, seveda z nadzorom in pregledom, Tukaj se ne strinjam s češkim kolegom, kajti mislim, da Evropski parlament in politike v nacionalnih parlamentih imajo takšno odgovornost. Direktor Frontexa je povdaril, da ne sprejemajo odločitev, ampak izvajajo odločitve. To je res. Vendar pa um, izvajanje nadzora ni izgovor za to, da delujemo počasneje. Sedaj pa gospod Prarakis iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Frontex je eden od inštrumentov, ki jih uporabljamo za represijo nad priseljenci in razširjanje naših imperialističnih idej kot v Afganistanu. Ti inštrumenti kršijo temeljne soboščine. Poleg tega vohunimo za ljudmi, ustvarjamo nove dosjeje, jih slikamo s satelitskimi posnetki in tako dalje. To je naloga Frontexa. Tako imamo vele sile, ki lahko zaprejo svoje meje, kadarkoli to želijo, ne glede na to, kaj se potem zgodi s, prisel, s priseljenci, pa naj ti tudi lahko umrejo. Videli smo, kaj se je zgodilo v razredozemlju in verjetno bo situacija še resnejša zaradi kapitalistične krize, ki stvar še zaostruje. Ti priseljenci so potem eh, pridržani v koncentracijskih taboriščih, potem pa se jih prisilno vrača v države izvora. Vse to pa je potem zasidrano v direktivi o vračanju. Videli smo, da se potem tudi osebam prepove, da se vrnejo v Evropsko unijo v obdobju petih let. To je resnično grozovit problem za sto tisoče priseljencev, ki so v Grčiji. Niti kapitalistični razvoj, niti Frontex, niti Evropska unija ne morejo rešiti tega problema. v Evropi si pač želijo, da ti nezakoniti priseljenci postanejo zelo poceni delovna sila, ki jo lahko izkoriščamo. Zato prosimo, da dobimo resnično svobodo za te osebe, da dobijo dostop do naših socialnih sistemov, da nehamo z izvajanjem represivnih politik in da ohranimo naš ideal Evropske unije. Hvala lepa. Gospod Michael Falson iz Malteškega parlamenta. Mr. Chairman. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, prihajam iz majhnega otoka, iz Malte, ki je geografsko na južni meji Evropske unije. Verjetno od nas pričakujete, da spregovorimo na to temo. Še posebej pa bi rad omenil vlogo Frontexa in vlogo Frontexa pri nezakonitem priseljevanju, kot je že povedal gospod Lajtinen. Mi smo v podobni situaciji kot Grčija, zato bi radi okrepili vlogo Frontexa. Še enkrat bi rad omenil vprašanje upravljanje s eh, priseljevanjem. Tudi zadnji poslanec iz Evropskega parlamenta je omenil vračanje priseljencev. Glede na to, kakšna je situacija v sredozemlju, je mogoče to treba še posebej povdariti, še posebej, ko govorimo o vlogi Frontexa. V zadnjih letih je Malta sodelovala in tudi gostila Frontexove operacije. Tega pa nismo imeli v zadnjih dveh letih. In lahko rečem, da smo se tako odločili zaradi spremembe pravil v operacijah Frontexa. To je treba pojasniti, še posebej, ko govorimo o evropski solidarnosti, o delitvi bremena in tako dalje letos je Frontex bil dosti bolj aktiven na turško-grški meji. Tudi to je omenila naša grška kolegica, ki je omenila Dublin 2, o katerem tukaj ne razpravljamo, vendar pa ravno tako relevantno. Naj še za konec povem naslednje, da ne bom prekoračil preveč časa. Uh, Agencija je odigrala svojo vlogo glede nezakonitega prisevanja, ne glede vseh kritik, ki jih je prijela, vendar pa bi omenil še zadnjo vlogo, ki jo mora odigrati, glede na to, kar se dogaja v severoafriških državah. Uh, Najlepša hvala, gospod Roger Hadati iz švedskega parlamenta. Eh, eh, hvala lepa. Najlepša hvala za poročilo Frontexa. Tudi v našem parlamentu je to zelo vroča tema. Zahvaljujem se vam za to, da ste omenili predlog Evropskega parlamenta v zvezi z demokratičnim nadzorom nad Frontexom. Rad bi zastavil vprašanje gospodu Lajtinenu, ki je govoril o okrepitvi zmogljivosti Frontexa. Pravi, da tukaj potrebujemo dodano vrednost, namesto da bi nadomestili prizadevanja držav članic. To seveda podpiramo. Istočasno pa kaže, da imamo države članice, ki menijo, da bi Frontex moral imeti še več pristojnosti za to, da bi da lahko deloval bolj učinkovito. Če si pogledate šengensko zakonodajo, potem vidite, da bo prišlo do še več zahtev za Frontex in države članice. Zato iz različnih strani dobivamo različna sporočila. Verjetno bo tudi prišlo do vprašanj v zvezi z učinkovitostjo Frontexa. Moje vprašanje se glasi. Gospod eh, Lajtinen, mislite, da obstajajo pravne ovire za to, da Frontex postane bolj učinkovit? Če lahko mi kaj storimo glede tega in drugič, glede na to, kar se dogaja v Evropskem parlamentu, je to v skladu z zahtevami do Frontexa. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Keith Fairs iz spodnega doma britanskega parlamenta. Uh, Me vsi slišite? Veliko zadovoljstvo mi je, da lahko govorim, ko vi predsedujete. Rad bi omenil štiri točke prva točka je politična točka. Sam sem bil rojen v Jemnu, starši prihajajo iz Indije in sam sem prva generacija rojena e, v Veliki Britaniji. Mi želimo nadzorovati meje za to, da bi preprečili nezakonito priseljevanje, da bi preprečili tisti, ki izkoriščajo nezakonite priseljence, kaj ti plačujejo zelo veliko denarja za to, da bi vstopili v Evropsko unijo. Podpiram to, kar je dejal naš grški kolega in pozivam vse kolege, da si ogledate grško-turško mejo. Sam sem peljal svoj odbor mm, na ogled Vlakije in vidimo, da so okoliščine res slabe. Vendar pa drži, da se Grčija sooča z veliko krizno situacijo. Imajo ogromno število priseljencev, ki vstopa in Grčija ne more s tem upravljati sama. Veliko teh priseljencev bo tako ali tako končalo v Londonu, v Parizu ali Amsterdamu. Zato si moramo porazdeliti breme tako, da pomagamo tem državam na njihovih mejah, kolikor je to mogoče glede Frontexa sam in moj odbor tudi podpiramo delo Frontexa, vendar pa z operativnega vidika potrebujemo večjo vlogo Frontexu. Potrebujejo zmogljivost in sposobnost, da lahko opravljajo s temi vprašanji, ne samo glede pravnega okvir, okvira, vendar pa je uspeh Frontexa na grško-turški meji odvisna od namestitve enot Rabbit, vendar pa je uspeh bil zagotovljen z operacijo Frontexa. Mislim, da si morajo agencije deliti informacije in sodelovati vse agencije med seboj, kot so Frontex, Evropa in tako dalje. Najlepša hvala. Sedaj sem zaključil seznamom. Imamo štiri govornike še na seznamu. Če damo vsakemu dve minuti, lahko damo našim govornikom v sosvetu potem 15 minut časa za odgovor gospod Pačija iz Češkega parlamenta. Za slovo, vážene eh, dame, vážene panove. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za besedo, dame in gospodje. Imam vprašanje za direktorja Frontexa, gospoda Lajtina. In sicer gre za zunanje in pa tudi notranje meje Evropske unije, unije ki so na nek način kot vezne posode. Za Češko republiko je Schengen zelo uspešen projekt, ki omogoča prosto gibanje oseb, ampak eh, v zadnjih letih se soočamo z določenimi težavami, ki sprožajo razpravo o samih načeljih, na katerih temelji Schengen. Naš namen je izboljšati zaščito znanih meja, zato da ne bi bilo več potrebno vzpostavljati kontrol na notranjih mejah, ki jih v zadnjih letih nekatere države članice vzpostavljajo. Uloga Frontexa je vloga koordinacije, podpore dejavnostim držav članic na zunanjih mejah, vendar pa je Unija sprejela drugačno odločitev, da bo Frontex imel na voljo lastna sredstva, da bo lahko tudi zaposloval eh, mejne policiste iz drugih držav. In to je, mislim, da še en razlog, zakaj ne bi smeli ponovno zapirati meja znotraj Unije. Kar zadeva stališče Češke republike, je problem z češkimi policisti na češko-nemški meji eh, za nas velik problem. Eh, mi bi se želeli, da kontrol na notranjih mejah ne bi bilo. Ne nasprotujemo vlogi komisije kot eh, vodilne, vendar pa če se izkaže, da je potrebno zaradi nekih izrednih eh, razmer vzpostaviti mejne kontrole na notranjih mejah, potem bi to moralo biti dovoljeno le v primeru nevarnosti za javni eh, red. Kar zadeva prisedevanje, mnenja sem, da bi na tem področju kar lahko prišlo do zlorab. Moje vprašanje, gospodo Lajtrine, pa je naslednje. Kaj vi menite o vzpostavitvi notranjih eh, menjih kontrol iz naslova slabo upravljenih migracijskih tokov? Ali po vašem mnenju ni tako, da po okrepitvi kontrol na zunanjih mejah ne potrebujemo več eh, tolikšnega nadzora na notranjih mejah? Najlepša hvala, gospod Kenin Hopkins. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ne strinjam se s prejšnjim govornikom. Pred nekaj meseci sem um, obiskal sedež Frontexa v Varšavi s drugimi člani odbora. Razpravljali smo o težavah upravljanja z nezakonitimi priseljenci v Evropski uniji. Zastavil sem vprašanje, zakaj nismo vzpostavili notranjih eh, nadzorov na eh, mejah, notranjih mejah za nadzor nad nezakonitimi priseljenci. Tako bi lahko preprečili delovanje in eh, gibanje teroristom, trgovcem z ljudmi in nezakonitim priseljencem. Ko ti prekoračijo zunanje meje, lahko potem prosto potujejo v znotraj Evropske unije. Če bi preverjali potne liste znotraj Evropske unije, bi tako preprečili takšne pojave. Pred nekaj meseci smo v britanskem tisku lahko brali, da so nekatere države članice zaskrbljene zaradi Schengena in nekatere države članice so želeli spostaviti um, eh, preglede na mejah. Kot um, vem, se to ni zgodilo naša vlada Združenega kraljestva ne želi vstopiti v Schengen, ker želijo ohraniti nadzor nad mejami. Evropski državljani lahko vstopijo v Veliko Britanijo, drugi pa ne. Zato mislim, da bi notranji nadzori bili zelo koristni za južne um, sredozemske države. Če bi nezakoniti priseljenci želeli potovati v svoj končni cilj, bi morali to storiti neposredno in ne bi vstopali preko teh držav. Evropska unija ni federalistična struktura in mejne strukture so zadeva sodelovanja. V zaključek bi rad dejal, da ne podpiram načela svobode gibanja in zanima me, če tudi drugot po Evropski uniji menijo podobno. Uh, hvala lepa, gospod Andrej Hamko iz Nemškega parlamenta. Najlepša hvala. Strinjam se z evropskim poslancem, gospodom Morakisom. Popolnoma ga lahko podprem. Slišali smo lansko leto kritiko človekoljubnih organizacij, glede Frontexa, nažalost se od takrat situacija ni izboljšala. Human Rights Watch je pred nekaj tedni objavila študijo o tem, da si je Evropska unija eh, umazala roke z delovanjem Frontexa in ravnanjem z nezakonitim priseljencem v Grčiji. Torej, gre za pridržanje nezakonitih priseljencev znotraj operacije Rabbits in jih potem eh, jim zaprejo v centre, kjer živijo v človeku nedostojnih okoliščinah. Te okoliščine so res poniževalni in eh, niso vredni človeškega življenja. Torej, Bill Fraley, mednarodni direktor Human Rights Watcha, je dejal, da gre za zelo zaskrbljujoče nasprotje ravno v trenutku, ko je sodišče razsodilo, da gre za vračanje nezakonitih priseljencev, da gre tukaj za kršitev človekovih pravic. In še drugo vprašanje glede turško-grške meje prebrali smo, da naj bi tam izkopali 120 km dolg jarek. Nekateri pravijo, da obstaja grožnja iz Turčije, nekateri pravijo, da gre zaradi nezakonitih priseljencev. Je to tukaj upleten tudi Frontex ali je to enostavno odločitev grške vlade? Zanima me, kakšna je vloga tega uradnika za človekove pravice v Frontexu in če bo ta resnično lahko preprečil kršenje človekovih pravic. Kako bo ga boste imenovali, če bo ta resnično neodvisen in kakšne pristojnosti bo imel še zadnje? Splošen pritisek, pritisk, eh, zašel premislek, Tunizija je morala prejeti 900 tisoč priseljencev iz Libije. Naša grška kolegica je omenila 132 tisoč priseljencev, ki so vstopili v Grčijo iz eh, evropskega vidika. To ne bi bil noben problem, ki lahko bi jih prejeli. Zato kritiziram eh, naš um, nemški parlament glede ravnanja, vendar pa me zanima, kako lahko Tunizija upravlja s temi priseljenci, mi pa ne. Kje je solidarnost? To pomeni solidarnost pri odvračanju beguncev, ampak moramo pomagati ljudem v stiski. Begunci niso zločinci, ampak so enostavno ljudi v stiski. Hvala lepa. Hvala lepa. In eh, še zadnji, gospod Günter, Günter eh, Köster iz avstrijskega parlamenta. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Sam na to gledam z druge perspektive. Frontex je namreč zame zgodba o uspehu in delujoč nadzor na vzhodni šengenski meji je nekaj, kar mora biti posebnega pomena za vsako članico EU. Zato je tudi pomembno, da je Frontex sedaj okrepljen. In ravno ta krepitev Frontexa je pomemben korak v smeri doseganja kvalitativno visokih standardov na področju varovanja meja, tudi z vedika človekovih pravic. Gre namreč za to, da se človekove pravice varujejo in tudi ustrezno nadzorujejo. In Grčija kaže, kako zelo pomembna je ta organizacija za Grčijo, kako pomembna je bila za Grčijo, ker je ponudila pomembno podporo v težkih razmerah. In moje vprašanje, gospodu direktorju, je, kakšne možnosti so še za to, da bi eh, Frontex lahko deloval še bolj učinkovito in da bi eh, lahko še bolje podpiral delo držav članic. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je bila to izjemno koristna razprava. Eh, zelo širok razpon, široka paleta različnih mnen je bila izraženih. Eh, zelo različna stališča smo slišali, kar je dobro, prav tako pa je bilo kar nekaj vprašanj, eh, predvsem za izvršnike direktorja Frontexa in to je edino prav, kajti. ti konec koncev delamo v smeri ustreznega nadzora nad agencijami in eh, današnje zasedanje je tudi eden od korakov v tej smeri. Zato zdaj najprej dajem besedo gospodu Lajtinu in potem še drugima dvema članoma tega panela. Izvolite, gospod Lajtina. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej se zahvaljujem vsem za izražena mnenja in vprašanja. Na ta vprašanja bom eh, odgovoril enotno v štirih delih, potem pa bom prišel k zadnjemu konkretnemu vprašanju avstrijskega poslanca. Prvo, kar zadeva parlamentarni nadzor. Kot je gospod Simon Bosatelj dejal, je stvar že mm, dokaj široko zastavljena. Poleg parlamentarnega nadzora je tu še nekaj drugih akterjev, Evropska komisija, svet, tudi igrata svojo vlogo, vlogo so zakonodajalca in pa proračunskega organa in zato tudi ti dve instituciji igrata določeno nadzorstveno vlogo. In priča smo temu, da je vse večji vpliv evropskih institucij, kar zadeva vzpostavljanje nekega okvira dela Frontexa. Torej, parlamentarni nadzor, demokratični nadzor je po mojem mnenju zagotovljen in zadosten, eh, je pa seveda še nekaj manjerskega prostora za operativno avtonomijo agencije, ki jo seveda potrebujemo. Kot drugo, še enkrat bi rad eh, izpostavil ulogo države članice. Lizbonska pogodba izredno določa, da so odločitve v rokah držav članic. In Frontex ne more prevzemati eh, te odgovornosti in te pristojnosti eh, strani držav članic. To moramo razumeti. Frontex je odgovoren za koordinacijo, za usklajevanje operativnega sodelovanja med državami članicami. To je včasih temeljilo na prostovoljnem pristopu, vendar zdaj za novo uredbo postaja vse bolj obvezojoče sodelovati v operativnih um, ukrepih Frontexa ampak naša vloga ostaja koordinacijska in ne sprejemo odločitev v imenu držav članic. Tretja zadeva, dokaj temeljna vprašanje, kar zadeva nezakonito priseljevanje in pa upravljanje migracijskih tokov. Prepogosto nam reč mislimo, da je meni nadzor tisti ključ do rešitve vseh problemov. To moramo pozabiti, kajti nadzor nad mejami je del rešitve, ni pa to ena in edina in celotna rešitev. To, če smo priča na zunanjih mejah Evropske unije, je, da problem ni toliko sposobnost izvajanja mejnih kontrol in pa nadzora nad mejami. Imamo zelo majhno količino ne eh, prestreženih vstopov v Evropsko unijo. Problem so potem naknadni postopki. O tem smo že govorili. Azilni postopek, azilni sistem in delovanje tega sistema. Eh, kakšen je potem postopek za vračanje tistih, pri katerih ugotovimo, da nimajo pravice, da ostanejo na ozemlju držav članic. Skratka, kar zadeva ta dva procesa, dokler ta dva procesa ne bosta delovala tako, kot morata, rešitve ne bomo našli v mejnem nadzoru. Vse je treba sestaviti in v primeru, da ta dva procesa, torej proces eh, azilni postopek in pa postopek vračanja, dokler tega ne bomo eh, podprli z tudi kredibilnim sistemom nadzora nad mejami, tudi ta dva sistema ne bo sodelovala. Tako da vse tri inštrumente potrebujemo, vse so med sebojno povezani. Še par besed o temeljnih pravicah. To je res eh, temelj agencije. To je zapisano v njenih vrednotah, v njeni strategiji, eh, povsod. In zato smo v polni meri zavezani ne le spoštovanju temeljnih pravic, človekovih pravic, temveč smo zavezani tudi izboljševanju standarda eh, spoštovanja človekovih pravic. In eh, do sedaj smo naredili že veliko, kar zadeva promocijo temeljnih pravic na področju nadzora meja. Soglasno, vse države članice soglasno so podprle našo strategijo in tudi akcijski načrt. Z novo uredbo imamo še več možnosti za izboljševanje razmer. Imamo posvetovalni forum, imamo uradnika za temeljne pravice, eh, če se zgolj navežem na to, kar je dejal gospod Busetelj. Imamo tudi kodeks ravnanja, eh, sistematične aktivnosti usposabljanja eh, vezane na vse oblike operacij, ki jih izvajamo v kontekstu temeljnih pravic. Tudi mi podajamo poročila o ugotovitvi odločnih kršitev, ki po našem mnenju niso v eh, skladu z načeli spoštovanja temeljnih pravic. In eh, to moramo vse razumeti kot eh, izhodišče, kot konstruktivno kritiko za prihodnost. Poglejte poročilo Evropske agencije za temeljne pravice. Njihovo poročilo namreč pravi, da številne težave vezane na temeljne pravice v zvezi z eh, menjim nadzorno znanih mejah ne bi bile razkrite, če Frontex tam ne bi bil prisoten. Tako da prosim, pogledajte si poročilo agencije o temeljnih pravicah. Še zadnja zadeva, če odgovorim na to, kar je dejal avstrijski poslanec. Kaj potrebujemo? Potrebujemo zavezo, potrebujemo prispevek in vključevanje držav članic na sistematičen, dosleden način, eh, na ta način morajo sodelovati z izvajanjem enotnih pravil pri koordinaciji našega dela. To je tisto, kar najbolj potrebujemo. Hvala lepa. No, Hvala lepa. Če povzamemo, v bistvu pravite, da je Frontex del rešitve in ne del problema, ko gre za temeljne pravice. Gospod Busitelj. Hvala predsedevči, hvala lepa tudi vsem sodelujočim za to zelo zanimivo razpravo. Če se na to odzovem, kot prvo lahko povem, da je skupna znanje meje naš, naša skupna skrb. Nekateri so dejali, da so znanje meje v nacionalni pristojnosti in ja, iskreno povedano imajo kar prav. Ampak, ali bi morala Češka republika mm, morala bedeti ne le na svoji, svojimi notranjimi mejami, ker ima bi že samo notranje šengenske meje, ampak tudi nad zunanjimi šengenskimi mejami. To je vprašanje, ki se ga moramo vedno bolj eh, zastavljati. In to je vprašanje, ki se je vrnilo v spredje zgodaj letos, ko se je Francija znašla v situaciji, ko je bila primorana ponovno vzpostaviti meni nadzor na šengenski meji med Francijo in Italijo. In razlog, zakaj je Francija to uvedla, eh, ni bil zaradi težav na tej notranji meji z Italijo, ampak zaradi znanje meje eh, Italije na otoku Lampedusa. Torej tisti, ki so vstopali na Lampeduso preko te znanje meje, so potem končali v Franciji, s tem izvajali velik migracijski pritisk na Francijo in Francija se je odzvala z uvedbo šengenskega nadzora na notranji meji. In eh, nauk tega je, da zunanja meja na Lampeduzi ni zgolj italijanska skrb, ampak je tudi francoska skrb, je češka skrb, je skrb nas vseh. Kot drugo, ali ustanavljamo evropsko mejno policijo. Ne. Če se spomnimo enega od nagovorov gospoda Lajtinena, imamo približno 400 tisoč menjih policistov širom Evropske unije in noro bi bilo skušati to podvajati. Ta sistem torej že imamo in nima smisla ta sistem zdaj duplicirati. To, kar pa skušamo doseči, je, da ustanovimo agencije oziroma da izboljšamo učinkovito že ustanovljene agencije na tistih področjih, ki so najšipkejša, kjer so naše meje najbolj izpostavljene. Ker ti konec koncev, ko gre za zonanje meje, je jasno, da smo lahko le tako močni kot eh, pač najšipkejši člen v tej verigi. In zato je v interesu nas vseh, da imamo evropsko sodelovanje, mm, ki zagotavlja dodano vrednost na tistih delih naše zunanje meje, ki so morda bolj ranljivi kot drugi. Kot tretje, moj eh, maltiški kolega je upravičeno omenil smernice, ki spreminjajo eh, pravila delovanja Frontexa kot agencije. Dejstvo je, da to ni sestavni del uredbe Frontex, ki je bila nedavno eh, spremenjena, vendar pa je to pomenilo vendarle veliko spremembo. Če vam lahko ilustriram, kaj pomenijo nedavno spremenjene smernice Frontexa. Letos je približno 50 tisoč ljudi prispelo na otok Lampedusa. Od teh mm, je le 1500 ljudi prispelo na Malto, mojo državo. Lampedusa in Malta sta približno 150 km oddaljena od otoka. In ta ogromna razlika med eh, številom prihodov takoj kaže, da so migranti točno vedeli, kam hočejo iti. Kaj ti vedo, da če pristanejo na Malti, bodo ostali tam, če pa pristanejo v Lampedusi, jih eh, italijanske oblasti odpeljejo naslednji dan na italijansko celino. S premembo smernic pa je 50, te 50, teh 50 tisoč eh, oseb kar naenkrat postalo uh, skrb eh, Malte. In to ne more biti naša, uh, naš izraz solidarnosti. Zato Malta ne sodeluje v misijah Frontexa, kar je ironija, ker če je kakšna država, ki resnično potrebuje Frontex, je to vsekakor Malta, ki kot Grčija, kot Italija, kot številne druge članice na jugu, uh, seveda ostaje zelo izpostavljena. No in na zadnje še razmere v Tuniziji. Nekdo je dejal, da je mnogo ljudi ubežalo iz eh, Libije v Tunizijo. To je res. Približno teč tak milijona ljudi je to storilo. Od teh se jih je zdaj veliko že vrnilo s pomočjo Evropske unije in držav članic mimo grede, ki so zagotavljale lete iz eh, meje med Libijo in eh, Tunizijo v različne države izvora, ampak prilično 60 tisoč ljudi še vedno tam ostaja in eh, gostijo jih tunizijske družine. Približno 4 tisoč ljudi pa ostaja na puščavski meji med Tunizijo in Libijo. In ti ljudje so tam v puščavi, ker nimajo kamiti prihajajo iz držav, kot je Somalija, Eritreja, Sudan in eh, jasno je, da jih ne moremo poslati nazaj v njihovo državo izvora. In to potem zastavlja naslednje vprašanje. Če je Tunizija sposobna izkazati solidarnost s tri četrt milijona ljudmi, ali ne bi moral razviti svet morda izkazati solidarnosti s štiri tisoč ljudmi, ki so obtičali tam v puščavi eh, od samega začetka te revolucije v Libiji. ZDA, mimo grede, je bila tu zgled in dejali so, da bodo prevzeli kolikor se le da teh posameznikov, ne da bi izrazili neko jasno številko. Evropska unija žal tega ni storila. Tako da mislim, da če ne bomo nič naredili v zvezi s tem problemom, bodo ti ljudje vsekakor prišli v Evropo, ampak na na pol podrtih eh, čovnih, tvegali bodo življenje, zato da bi morda prišli v Evropo na vsekakor nedostojanstven način. Ja, obstaja še ena možnost za tiste na tunizijski meji, namreč da se zdaj, ko je nacionalni prehodni svet v Libiji prevzel nadzor, eh, razmislili o vrnitvi v Libijo, kjer jih vsekakor potrebujejo. To je tudi ena od možnosti, ampak seveda ne še tako jutri morda pa ne tako zelo oddaljena možnost. Gospod Sonoglu, hvala lepa za pripombe in za vprašanja. Najprej bi rada razjasnila eno stvar. Grčija je podvržena zelo velikemu migracijskemu pritisku zadnjih pet let. In to pomeni, da takšnih razmer seveda ne bi mogli predvideti, eh, oziroma nismo mogli predvideti. Prihajajo migracijski tokovi iz eh, posameznih turških regij, eh, kjer so se zbrali pakistanci, tunizici, libici, prav tako mm, je veliko prebežnikov iz Severne Afrike, prinesen Grčija, nima ustreznih eh, struktur, prav tako eh, nimamo kapacitet eh, tistih temeljnih orodij, ki jih potrebujemo za to, da bi se ustrezno odzvali. In ti nezakoniti priseljenci so sedaj problem, ker jih ne moremo ustrezno namestiti. V naši državi smo poskušali takoj pripraviti nacionalni akcijski načrt. Ker pač upoštevamo azilni postopek in uh, seveda tu smo strogi, če nekdo ni upravičen do azila. Mm, tisti, ki so pač so. In treba tudi vedeti, da je približno 50 odstotkov zapornikov v Grčiji tujcev. Eh, to ni slučaj. Pogosto se namreč eh, nezakoniti priseljenci zatekajo k eh, kriminalu in številni priseljenci, ki že so v naši državi, seveda želijo naprej v druge države Evropske unije, želijo stran. In eh, zato se potem eh, združujejo v, na zahodnih, eh, v zahodnih pristaniščih Grčije in v Patrasu in drugot in skušajo priti do Italije. In pomoč Frontexa na operativni ravni s podporo našim enotam, kar zadeva tehnologijo, kar zadeva strokovno sposobljenost, kar zadeva uh, kadre. To je seveda nekaj, s pomočjo česar smo dosegli določen napredek, uh, vendar pa imamo. Na severni meji težave z vstopom v eh, Grčijo zaradi naravnih danosti. Zato je naša vlada predlagala tudi ta jarek, prav tako eh, je predlagala uporabo obrožene skupi za hitro posredovanje, ki eh, tudi potem lahko ilegalce ustrezno odvračajo od vstopa v Grčijo. Kar zadeva vstop. Lansko leto jih je bilo 6000, danes v letošnjem letu jih je že 9000. In uh, največ jih uh, prečka ravno omenjeno eh, reko na severu Grčije. Čakajo pač na uh, obalah te reke in prihajajo iz Pakistana, Afganistana in ne vem, ki vse in skušajo preko te reke v plastičnih čovnih. In to je res velik problem. In mi kot vlada smo seveda odgovorni za nadzor naših meja. Mi kot država moramo seveda bdeti nad varovanjem človekovih pravic, temeljnih pravic je pa to tudi vprašanje varnosti za grško prebivalstvo in v sodelovanju s Frontexom smo prepričani, da bo Evropska unija v vzhodnem sredozemlju uspela pomagati. To je konec koncev ozemlje Evropske unije in upamo, da bomo te solidarnostne ukrepe lahko okrepili, da bomo lahko skupne operativne naloge Eh, uspešno izvajali. Pomembno pa je tudi, da se ukrepi frontak, skajti to je veliko breme za nacionalni proračun, verjemite. In eh, vsi seveda želimo prepričati ta val beguncev in eh, zato je pomembno, da zagotovimo ustrezno sodelovanje sploh glede na razmere v Severni Afriki. Hvala lepa, rad bi se zahvalil vsem panelistom za vso njihovo modrost, ki so jo delili z nami, za vso njihovo znanje, ki so ga delili z nami o teh vprašanjih. Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali v razpravi, ker to je bila zelo živahna razprava. In uh, mislim, da smo na ta način odpravili razmišljanje, da Frontex morda ni pomembna organizacija za vse nas in da obravnava seveda zelo težka vprašanja, ki bo težko obladovati v bližnji prihodnosti. Ampak, če nam to ne bo uspelo, bo to škodovalo nam vsem. Tako da mislim, da vsi lahko izrazimo hvaležnost direktorju Frontexa in eh, zaposlenim v Frontexu za njihovo delo. Mislim, da moramo nadaljevati s tem procesom nadzora, eh, kar mislim, da današnja seja dejansko tudi predstavlja. Mislim, da moramo s tem nadaljevati v prihodnih letih tem bi v tem trenutku zaključil to sekcijo, bi pa dojal naslednje. Moja država ni članica Schengna in zato tudi ni polnopravna članica Frontexa. Vendar pa, ko je nova vladna koalicija objavila svojo varnostno strategijo oktobra eh, lani, je bil eden ključnih ciljev, ki so jih zapisali, eh, v tej strategiji ravno krepitev Frontexa. Torej tudi nečlanice Schengena razumemo, da je v našem interesu, da se Frontex okrepi in da je uspešen pri svojem delu. To mislim, da je kar pomemben pokazatelj tega, da smo v bistvu vsi na isti strani. Tako, zdaj pa prehajamo na drugi del današnje seje. Imamo nekaj manj kot dve uri za razpravo o tem, kako lahko nacionalni parlament in Evropski parlament okrepijo medsebojno sodelovanje in nadzor nad agencijami. Člane tega zadnjega panela bi torej prosil, da zasedejo svoje mesta tu na predsedstvu in eh, potem bomo lahko začeli. Eden od govornikov v tem panelu v sodelovanju med eh, nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, gospa Lambert, žal ni prisotna, tako da imamo samo štiri govornike. Prepričan sem pa, da bo veliko izraženih mnen na to temo, tako da takoj, ko bo gospod Aguilar prišel sem, ali boste govorili od tam? Torej, On bo prvi dobil besedo kot predsedujoči našega zasedanja in eh, kot eh, oseba, ki se je bila zahvaliti za to, kako je bila ta cela vrsta srečen organiziranih. Eh, no, ampak predtem pa mi dovolite še nekaj, namreč moram izraziti izredno interes za to temo, kajti ti Lordska zbornica je obrala stališče tega vprašanja, prav tako smo o tem obvestili predsednika Evropskega parlamenta in eh, smo med tistimi, ki menimo, da mora to sodelovanje potekati in eh, rasti na nek način organsko in da ne potrebuje neke nove institucionalne ureditve za eh, potek tega sodelovanja. Gospod Agbeljar. Hvala lepa, Lord Haney. Dobro jutro, pozdravljeni vsi ponovno k temu zadnjemu delu naše skupne seje bi rad eh, prispeval z oceno, v kateri bi povzel pomen izboljšav, ki jih eh, lahko zagotovimo. Glede celovite ocene, oblikovanja politik, implementacije politik in eh, predvsem vseganja rezultatov tih agencij, ki so odgovorne za področje svobode, varnosti in pravice po sprejemu štokholmskega programa decembra 2009 je svet potem februarja 2009 sprejel notranjo varno strategijo za Evropsko unijo. Prav tako je bil takrat ustanovljen kozi, torej stavni odbor za notranjo varnost v skladu z PDEU in 22. Eh, novembra 2010 je bila potem sprejeta strategija, v kateri so bili zajeti posamezni eh, ukrepi, ampak dve leti po tem razmere še niso zadovoljive. Smo sicer na poti do vzpostavitve Eh, ustreznega institucionalnega okvira za parlamentarni nadzor in točno zato tudi gre na današnji seji. Prvič smo sklicali takšno medparlamentarno sejo pred letem dni, oktober 20. Zdaj smo na dobri poti tega, da imamo redne seje te vrste, kjer ocenjujemo stanje kar zadeva same politike EU in pa tudi agencije, Europol, Eurojust, Frontex, vsaka izmed teh agencij je dobila besedo tekom zadnjih dveh dneh, zadnjih dveh dni. In zato se zdaj predlaga, da se začnejo izvajati ukrepi, ki so jih že sprejeli v komisiji na eh, svetu, gre torej za cikl oblikovanja politike, ki bo zagotovil okvir za okrepeno sodelovanje med agencijami in eh, organi, ki so aktivni na tem področju. Naj poudarim to, kar sem povedal včeraj po otvoritvi seje. Namreč naš namen tu je, da doprinesemo neko dodano vrednost tej institucionalni ureditvi in da skušamo pri pomoči k izboljšanju celovite ocene in da skupaj z komisijo nadaljujemo z zasledovanjem prioritet, kot so boj proti kibernetski kriminaliteti, eh, organiziran kriminal, Eh, nezakonito priseljevanje, skupno, skupni nadzor oziroma skupno upravljanje zunanjih meja Evropske unije. In to je razlog, zakaj predlagam, da izpostavimo pomen sodelovanja s tem, da evropske agencije povabimo tudi v nacionalne parlamente v Evropskem parlamentu redno nastopajo, redno jih eh, vabimo v odbor državljanske pravice, kjer predstavljajo svoje delo, mi imamo priložnost eh, slediti njihovemu delu na evropski ravni. Ampak eh, glede na pravno podlago, iz katere vse to izhaja, člen 70, 71, 80 in 81, 85 in 88 PDU, e vse to pomeni, kako pomembno je, da nacionalne parlamente in Evropski parlament sodelujejo pri izvajanju teh skupnih nalog in zato mislim, da bi potrebovali to vrsten navskrižen nadzor nad delom agencij in nasplošno povedano bi na ta način pa bom, da ne lahko bolje ocenjevali vpliv evropske varnostne strategije tudi na nacionalni ravni, da na ta način ocenimo dodano vrednost in pa tudi morebitne spremembe in pregoditve, ki so potrebne tako na nacionalni kot na evropski ravni. Če se bomo lotili tega v prihodnih mesecih in če se pripravimo na to, da bomo eh, ta evropski politični cikl, ki naj bi se začel leta 2013, eh, da ga pospremimo ustrezno, potem bomo s temi našimi srečevanji resnično naredili nekaj koristnega in bomo na ta način državljanom sporočili, da resnično prispevamo k varnosti v Evropi. Če bo naše delo uspešno, potem sem osebno prepričan, da bo vsak nacionalni parlament, vsak nacionalni zakonodajni organ, ki bo sodeloval pri te oceni politike na podlagi člena 70, lahko podal svojo oceno in s tem tudi prispeval k našemu delu na naslednjem mm, srečanju, ki bo najverjetneje oktober 2012. Ta nacionalna poročila bi lahko, po mojem mnenju, izboljšala kakovost dela evropskih agencij in institucij, prav tako bi nam to lahko omogočilo, da z naše nacionalne perspektive razumemo prednosti in slabosti tega sistema in da tudi dojavamo, kako lahko uh, izboljšamo delovanje sistema, kar je nujno tako na nacionalni kot na evropske ravni, predno sprožimo preomenjeni politični cikl leta 2014. Mi kot odbor Libe smo pripravljeni storiti vse za to, da delimo te informacije z nacionalnimi parlamenti, z odbori, ki so pristojni za področje. Uh, svobode, varnosti in pravice, torej odbori za pravosodje in pa za notranje zadeve. In s tem mislim, da lahko okrepimo svojo sposobnost za oceno na nacionalni in na evropski ravni, oceno pričakovanj, ki jih je zbudil vstop v veljavo te pravne podlage. Torej, pogodbe o delovanju EU. Poleg tega pa mislim, da je pomembno tudi, da premostimo to informacijsko vrzel, ki smo ji bili priča pogosto krat, kajti mi na evropski ravni se zavedamo, da so številne informacije, ki jih dobimo preko naših povezav z Europolom, Frontexom, Eurojustom, informacije, ki jih je potrebno bolj redno posredovati tudi evropskim, eh, nacionalnim parlamentom. In preko nacionalnih parlamentov morajo te informacije priti potem do tistih ljudi, ki jih zastopamo na evropski in nacionalni ravni in na ta način potem izboljšati splošno kakovost in legitimnost tega procesa evalvacije. In zato bi morali spostaviti nekakšen konstruktiven eh, sistem Wikileaks, ki mislim, da bi bil eh, v veliko pomoč izgradni evropske demokracije, Kajti to izhaja že iz člena 10 pogodbe o delovanju EU. Mislim torej, da lahko začnemo z to dinamiko v prihodnem danskem predsedstvu in da bomo potem eh, oktobra 2012 te stvari lahko že pregledali na našem skupnem srečanju in na ta način mislim, da bomo zagotovili afirmativen odgovor legitimnim pomislekom, ki so se zbudili na teh rednih srečanjih predstavnikov nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. In na ta način bomo z resnično vsebino in pomenom zapolnili. Za mandat, ki izhaja iz pogodbe o delovanju EU, namreč, da moramo sodelovati pri nadzoru nad izvajanjem strategije notranje varnosti in tudi vseh tistih politik, ki sodijo v območje svobode, varnosti in pravice. Hvala lepa. Aguilar, Hvala lepa, gospod Aguilar. To je izjemno dober začetek za našo razpravo, kajti podali ste nekaj zelo zanimivih predlogov ki seveda odgovarjajo na naša morebitna vprašanja. Sedaj pa gospod Pavlo Pisko, član odbora za evropske zadeve portugalskega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Spoštovani govorniki. V začetku vas bom prosil za razumevanje. Zapustiti vas bom moral takoj po svojem govoru, kajti letalo imam ob pol enih. Zato bom torej zapustil dvorano, ampak za, povedati vam moram, da sem zelo zadovoljen, da sem danes tukaj. Z vami bom delil nekaj vidikov z vidika portugalske, to je zelo pomembna tema, ko govorimo o nadaljem oblikovanju Evrope. Možnost, da nacionalni parlamenti sledijo temam na področju pravic, svoboščin in varoval, to je zelo pomembno v Evropski uniji. Eh, celoten Proces je sedaj zaradi Lizbonske pogodbe še bolj okrepljen, imamo tudi listino o temeljnih pravicah. Nacionalni parlamenti morajo vedeti, da lahko spremljajo tako občutljive teme in to mora vedeti tudi javnost, še posebej, kar zadeva pravice posameznika in stabilnost naših družb. Kar zadeva ukrepe na terenu, mislim, da moramo imeti učinkovite ukrepe, spoštovati pa moramo tudi vrednote in pravice, ki so del evropskega projekta. Vendar, če želimo zagotoviti uspeh tega projekta, potem nas čaka še veliko dela. Veliko je še novosti v evropskem kontekstu in pri načinih, kako izvajamo pregled nad tem. Vse skupaj je še eh, predmet medvladnega pristopa nacionalne vlade nujno mm, niso obveščene o vseh pobudah, ki se izvajo v okviru poročila Kozi ali na področju agencije Eurojust in Europol Frontex ter drugih. Pogodba o delovanju Evropske unije določa le, da mora Evropski svet obveščati Evropski parlament in nacionalne parlamente o delu Kozi. Vendar to ni dovolj teme se prekrivajo mm, s človekovimi pravicami in zahtevanega je več mm, pregleda. Nacionalni parlamenti morajo poznati delo agencij. Predstavitev mm, proračuna parlamentom strani ministrov za pravosodje in tako naprej o delovanju agencij ni vedno stvar nacionalne prednostne naloge. Evropska pomoč še vedno ni posebej eh, zanimiva za nacionalne parlamente. Torej vprašanje je, kako lahko nacionalni parlamenti govorijo o teh temah na enaki ravni kot v Evropskem parlamentu. Kajti po drugi strani se nacionalni parlamenti vedno sredotočajo na državne, nacionalne zadeve, Evropski parlament pa se posveča evropskim zadevam in tukaj se odpira nekaj vrzel. Politična odgovornost bo torej vedno ležala na evropski ravni, vendar nacionalni parlamenti morajo vseeno ravnati proaktivno. Poiskati morajo ustrezne oblike razprave, kot je tale, zato da bi lahko pomagali pri izboljševanju delovanja evropskih mehanizmov za notranjo varnost. Če želijo to doseči, je treba zagotoviti boljše spremljanje postopkov v nacionalnih agencijah. Spremljati pa moramo tudi učinkovitost politik, ki se izvajajo. Nacionalni parlamenti morajo zato izmenjevati izkušnje pri tem, kako spremljajo vse skupaj. Vse skupaj bo ključnega pomena, In vprašanje je, ali lahko nacionalni parlamenti in Evropski parlament dobro sodelujejo. Mislim, da potrebujemo tudi boljši način kritične analize dela teh agencij. Ključnega pomena je deljenje informacij in pri tem moramo paziti tudi na to, da bomo lahko izvali učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu. Izboljšati pa moramo učinkovitost agencij, spoštovati morajo pravice in svoboščine državljanov, uskladiti je treba tudi ukrepe, ki bodo v skladu z identiteto Evropske unije in to pa predstavljajo izjemno dodatno dodano vrednost za tiste, ki so zunaj Evropske unije in se obračajo k Evropi. Poslovni eh, oziroma parlamentarni odbori za svoboščine in ustavne zadeve se morajo uskladiti z nacionalnimi organi na tej ravni, torej Ministrstvo za pravosodje in tako naprej zato da bo spremljanje lahko bolj učinkovito. Odbor za civilne svoboščine v Evropskem parlamentu je sedaj v okviru Lizbonske pogodbe vedno obveščen v zvezi s tem in izvaja tudi posvetovanje, zato ima pomembno vlogo pri analizi izvajanja teh politik. Mnogo bliže je teh temam, tem temam kot nacionalni parlamenti to so sedaj nadnacionalna področja po Lizbonske pogodbi, vse eno pa se na nacionalnih ravneh izvajajo zelo različni ukrepi in včasih to škodi skupnim vrednotam, pretveza pa je, da tako okrepimo notranjo varnost, zaščitimo meje ali pa se borimo proti organiziranemu kriminalu. Zato imamo potem ta negativni učinek, da Evropo podiramo in gradimo. Temu se moramo izogibati. Nacionalni parlamenti lahko pri tem storijo le malo. Tudi, če se spremejo ukrepi proti Lizbonski pogodbi in drugim sporazumom, naprimer, kot je bilo ob uvedbi ponovnega nadzora na mejah v nekaterih državah članicah ali če smo priča okrepljenim tokom priseljencev po arabski pomladi, naprimer, seveda razumem, da se pojavljajo težave pri takšnih dogodkih, ampak dejstvo je, da so ti dogodki predstavili negativno luč, čeprav imamo tudi več pozitivnih vidikov eh, evropske politike. Schengen območje prostega gibanja in tako naprej. Države članice se seveda lahko zaščitijo, če se pojavijo varnostne grožnje, ampak okrepiti je treba sodelovanje med njimi, zato da se bodo državljani lahko počutili varne grožnje so sofisticirane in segajo preko meja in določene grožnje res predstavljajo grožnje za vse, torej terorizem, trgovanje z orožmi, orožjem, ljudmi, organiziran kriminal in celo migracijski tokovi, če jih ne bomo upravljali, lahko ima zelo negativen vpliv. Zato je sodelovanje med evropskimi in nacionalnimi omenjenimi organi pristojnimi na tem področju ključnega pomena. Zato moramo tudi na ravni nacionalnih parlamentov ter Evropskega parlamenta zagotoviti ustrezen nadzor. Pristop k tem temam mora biti del okvira urednot, ki bo skupen evropskemu projektu. Tega moramo vedno spoštovati. Spoštovati moramo načela pravne države ter pravice posameznika. Zato je sodelovanje med različnimi agencijami z agencijo o temeljnih pravicah mm, nekaj, kar je treba okrepiti. Evropa mora imeti jasne politike, da spodbuja delo Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov ter agencij. Naglede na to, pa moramo upoštevati, da se vedno pojavljajo težave, če želimo združiti poglede različnih držav članic. Želimo bolj konsistentno, strukturirano in skupno evropsko politiko na tem področju. To je ključnega pomena, če želimo zagotoviti, da bomo imeli ustrezno delovanje na ravni nacionalnega parlamenta ter evropskega parlamenta. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Carlos Coelho član odbora Libe v Evropskem parlamentu, o njem pripravil že več poročil o šengenskem pravnem redu. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj začnem. Evropska unija danes ni več to, kar je včasih bila. Nismo Evropa denarja, blaga in storitev, ampak gradimo Evropo državljanom. Zbližujemo Evropo in oblikujemo območje svobode, varnosti in pravice. Ko smo se prvič soočali z oblikovanjem območja svobode, varnosti in pravice po vrhu Tempereja, smo si pri, predvsem prizadevali za boljše sodelovanje med državami članicami. Danes po Lizbonski pogodbi razvijamo evropske politike, skupne standarde, nove zakone in nove instrumente. Evropske agencije so tipičen primer te evolucije. Njihov mandat in njihovi ukrepi so nekaj, kar lahko primerjamo z zvezdnimi agencijami, vendar v njihovem primeru niso predmet federalnega, zvezdnega, demokratičnega nadzora. Zato smo si prizadevali, razviti tesnejše povezave med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, zato da bi izboljšali uspešnost delovanja teh dveh parlamentarnih ravni. Evropski parlament in nacionalni parlamenti imajo pristojnosti, in to je bilo v tretjem stebru na področju sodelovanja v okviru policije in priseljevanja. Te pristojnosti pa smo še okrepili, še posebej z začetkom veljavnosti Lisbonske pogodbe. Tam je. Yeah so bile pristojnosti Evropskega parlamenta še okrepljene, pa tudi pristojnosti nacionalnih parlamentov so bile izboljšane. Vendar še vedno nas čaka veliko praktičnega dela. Evropski parlament bi moral imeti možnost, da bolj vključi nacionalne parlamente v postopek odločanja. Nacionalni parlamenti pa bi morali biti bolj pripravljeni izkoristiti nove pristojnosti, ki jih imajo v okviru Lizbonske pogodbe. Najti bi morali rešitve za to, da rešimo vprašanje tega, da ima Evropski parlament pravico podanja soglasja pri sklepanju mednarodnih sporazumov, naprimer sporazumov PNR, vendar nacionalni parlamenti o tem sploh niso obveščeni. Evropski parlament mora po mojem mnenju prevzeti pobudo za sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, da se stkejo vezi, kajti le tako bomo lahko okrepili demokratični nadzor in odgovornost. In še nekaj besed o evropskih agencijah. Pravni mandati in pristojnosti agencij, kot so Europol, Eurojust in Frontex, so v preteklih letih vedno bili razširjeni. v mnogih primerjih je to preseglo izvirni mandat. Dodali smo jim naprimer operativne naloge, zato da lahko posredujejo na nacionalni ravni v državah članicah. Sam sem v veliki večini eh, iz Evropskega parlamenta, ki podpirajo povečanje mandata in operativne zmogljivosti teh agencij, zato da bi imele ustrezno orodje na voljo, da izvajo svoje naloge pri izvajanju strategije notranje varnosti v Evropski uniji. Odgovarjamo na pet uh, eh, grožen, resen kriminal, organiziran kriminal, kibernetski kriminal, terorizem, varovanje meja in upravljanje z nesrečami. Vendar, hkrati moramo seveda vzpostaviti strogo spremljanje njihovih dejavnosti. Pred kratkim smo okrepili mandat Frontexa na prvem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta septembra. Smo to storili, zdi se, da je to nujno, če želimo vzpostaviti bolj strukturiran in vse vsegajoč ter hiter odziv Evropske unije na izzive in priložnosti v okviru priseljevanja, še posebej, če upoštevamo zadnjega dogodka v sredozemlju. Kakor veste, od začetka leta smo bili priča številnih drastičnemu mm, izseljevanju in preseljevanju ljudi iz držav Severne Afrike. Zaradi tega so določene države članice Evropske unije pod večjim bremenom. Če želimo zagotoviti varnost šengenskega območja in če želimo zagotoviti stabilnost šengenskega območja, je bilo treba uvesti spremembe. Strinjati so se morale s tem vse države članice, seveda pa smo morali dati na voljo vse operativne in finančne instrumente. Krepitev upravljanja Schengna je ključnega pomena, če želimo zagotoviti, da bo vsaka država članica lahko nadzorovala svoj del zunanih meja in to učinkovito. Okrepiti moramo vzajemno zaupanje ter učinkovitost evropskega sistema upravljanja z migracijami. Nov mehanizem ocenjevanja Schengna bo del odgovora na to kajti poskusili bomo okrepiti svobodo gibanja ljudi, obenem pa bomo učinkovito spremljali vsak poskus nezakonitega ponovnega uvajanja nadzora na mejah. Okrepili bomo vzajemno zaupanje, zagotovili pa bomo tudi učinkovit nadzor meja v vsaki državi članici, kajti agencija Frontex bo imela okrepljeno vlogo, ne le v okviru nadzora na zonanjih mejah in boja proti nezakonitemu priseljevanju, ampak tudi zato, da bi državam članicam pomagali, državam, ki se srečujejo s težavami, da bi jim pomagali že od samega začetka. Ne glede na to, nihče ne more zanikati, da ta nov mandat za Frontex vključuje tudi morebitne nevarnosti, naprimer varnost zasebnih podatkov videti, bomo morali kakšen sistem spremljanja bomo uvedli in tudi kakšna varovala za to, da zagotovimo celotno in celovito spoštovanje načel varstva osebnih podatkov. Tudi, če upoštevamo Lizbonsko pogodbo in če je bil tretji stebr ukinjen, še vedno se moramo boriti proti temu, da bi, kako želijo nekateri, uh, izgubili tudi duh tretjega stebra seveda je to še vedno predmet, ki ga nekatere države še vedno jemljajo kot nacionalno suverenost in države želijo same ohraniti um, nadzor nad zunanjimi mejami. Ampak ne smemo se diskati oči pred političnimi in zakonodajnimi okviri, ki se pojavljajo v zadnjih letih. Vsakič Evropski parlament pa tudi nacionalni parlamenti spoznajo, da so se zgodile pomembne spremembe. Te evropske agencije so sedaj najbolj prepoznavni obrazi evropskih politik na področju zunanje politike, priseljevanja ter azila, tako v Evropi kot zunanje. Če sklenem, ta trenutek je število evropskih agencij deset. To bi moralo biti dovolj, da bo lahko Evropski parlament ohranil učinkovit proračunski nadzor. Pojela pa se je vprašanje, ali bi agencijam zagotovili nove načine nadzora ali da bi zagotovili nov način nadzora nad njimi. Včeraj sem v tej dvorani slišal več mnen, v katerih je bilo navedeno, da ni potrebe po tem, da bi povečali parlamentarni nadzor. S tem se ne strinjam. Ključnega pomena je, da zagotovimo ustrezni demokratični nadzor pregled nad naravo in učinkov njihovih dejavnosti. Še posebej so pomembna vprašanja odgovornosti. V primerjih mm, nezakonitih ukrepov in dejavnosti, če to krši eh, človekove pravice. Medinstitucionalna igra ni dovolj. Mislim, da moramo izboljšati možnosti za deljenje informacij tudi na drugih ravneh, naprimer, da vzpostavimo omrežja med političnimi strankami na nacionalni ravni in na evropski ravni. Obenem pa moramo tudi kot poročevalci, ki delamo na istih dosejih v Evropskem parlamentu in nacionalnih parlamentih, sodelovati. Kakor veste, sam zagovarjam to, da bi v Evropski parlament povabili nacionalne parlamente predstavnike, ki bi tudi obiskali različne evropske agencije. Gospod Lopez Aguilar je pred nekaj minutami podal zamisel, da bi bolj okrepljeno sodelovali. Torej, Evropski parlament in nacionalnimi parlamenti, zato da bi ocenjevali delo evropskih agencij. In še zadnje besede je. Gospe in gospodje, 50 let je trajalo, da smo oblikovali notranji trg. Šele 12 let pa delamo na tem, da pripravimo območje svobode, varnosti in pravice. Delamo korake v pravo smer, imamo listino o temeljnih pravicah in to je bilo vključeno tudi v pogodbe. Vendar v prehodnem obdobju bi bilo napak ali morda celo nevarno, če bi oblikovali Evropo varnosti brez preglednosti in demokratičnega nadzora. Mislim, da moramo vsi plodno sodelovati za to, da se to ne bo zgodilo. Hvala. Well, Hvala lepa. Mislim, da smo tukaj slišali nekaj zelo zanimivih misli. Ko je moj odbor v Lordski zbornici pripravljal poročilo o strategiji za notranjo varnost smo imeli zelo dober dialog z gospo Borselino, ki je poročeval ko odboru Live na to temo. Mislim, da smo tako spoznali, da je to eden od načinov, kako bi lahko Evropski parlament in nacionalni parlamenti sodelovali. Mislim torej, da ste podali zelo zanimiv predlog. Sedaj pa gospod Keith Vaz iz uh, spodnjega doma Združenega kraljestva in gospa Jean Lambert je prav tako z nami. Ona bo spregovorila kasneje. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi iz drugih nacionalnih parlamentov in seveda tudi kolegice in kolegi iz Evropskega parlamenta. Na začetku želim povedati, da mi je v veliko čast, eh, da predsedujete vi, gospod predsedujoči. Večkrat vas srečujem v britanskem parlamentu. Ampak ena od zadev, zasedan na ravni Evropske unije, je, da ljudje običajno ponavljajo tisto, kar so povedali že drugi. Tudi sam bom to storil, ampak na začetku vsekako želim podpreti izjemno dober govor Carlosa, mojega kolega iz Portugalske. Prav ima, kaj ti res moramo zagotoviti višjo stopno preglednosti in večjo stopnjo nadzora. To je moje izhodišče. Vse skupaj se je začelo v Tempereju. Kako je povedal gospod predsedujoči, tudi sam moram povedati, da je bil to moj prvi obisk zasedanja na evropski ravni. To je bilo en teden potem, ko me je Tony Blair imenoval za ministra in Carlos ima prav ambicije voditeljev na vrhu Tempereju so bile drugačne od tega, kakor so se zadeve razvile, zadeve razvile v zadnjih 10 do 15 letih. Nekateri v Britaniji bi morda rekli, da je to šlo predaleč. Govorili smo o ulogi koordiniranja, sedaj pa govorimo o ulogi izvajanja. Previden moram biti, kajti moj dragi kolega in prijatelj Kelvin Hopkins, ki prihaja iz odbora za pregled nad evropskimi zadevami, je tukaj in on ima drugačen pogled na to kot jaz, ampak mislim, da vse tukaj združuje potreba po tem, da moramo zagotoviti ustrezen nadzor. Visoko leteče besede, ki so jih povedali drugi, eh, tudi Carlos, naprimer, eh, so nekaj, kar želim tudi sam omeniti, ampak sam se bom posvetil bolj praktičnim vidikom. V Britaniji poskušamo te evropske agencije obdržati pod strogim nadzorom. Imamo različne metode za doseganje tega. Naprimer, odbor za notranje zadeve v britanskem parlamentu deluje tako, da vse, kar počnemo, temeli na dokazih, ki jih imamo. Torej, dokazi ali dokazi, ki jih dobimo. Upam ali pričakujem, da tudi kolegice in kolegi v drugih parlamentih delajo podobno. Vendar mislim, da je ključen del tega, kar lahko dosežemo na področju pregleda in preglednosti ter nadzoran to, da neposredno sodelujemo s kolegicami in kolegi iz parlamentu drugih držav članic. Zato sem včeraj imel zasedanje s predsednikom odbora za notranje zadeve v francoskem parlamentu. Naslednji teden imam srečanje s kolegi v še enem parlamentu Evropske unije. Uh, Pred nekaj tedni smo obiskali Grčijo, tam smo se srečali s svojimi kolegi iz grškega parlamenta. Tudi sami smo lahko videli, kaj se dogaja na grško-turški eh, meji, še posebej v Falakiji. Seveda pa moramo do neke mere čakati na Evropski parlament, kajti to je tisti prvi organ, ki vrši nadzor nad evropskimi institucijami. Tisti, ki prihajamo iz uh, nacionalnih parlamentov ali ustreznih odborov, ne vem, ali bi morali čakati na to. Naša naloga in odgovornost je, da tudi sami pokličemo voditelje teh agencij, da se pojavijo v naših odborih. Ena od najbolj plodnih sej, ki smo jih imeli zadnje čase, je bila, ko je v London prispel direktor Europola in odgovarjal je na vprašanje naših poslancev o področju delovanja Europola. Varšave žal nismo mogli obiskati, kajti vsi veste, da smo v gospodarskih težavah in financiranje za obiske strani poslancev je zelo omejeno, zato moramo previdno izbirati lokacije obiskov. Vsekakor pa smo lahko govorili z direktorjem Frontexa po video povezavi in Lord Howie povedati vam želim, da smo uporabili vašo sobo v zgornjem predstavniškem domu, ki je mnogo boljša od naše v spodnjem predstavniškem domu, kakorkoli že. Vsekakor je bilo vredno obiskati Grčijo. Karlos ima prav veliko institucij in eden od problemov je, kajti vsi smo zelo zaposleni poslanci, problem pa je, da poskrbimo, da je dnevni red in agenda dovolj obsežen za to, da ustrezno vršimo nadzor nad temi agencijami. Seveda imamo razprave o Europolu, govorili smo o Frontexu, vsi vemo, da SECI prav tako izvaja delo na področju varnostne agende in tako naprej. Sam pa si želim, da bi šli še dlje. Komaj čakam, da obiščemo Lyon in uh, kolege v Interpolu, kajti pri trgovanju z ljudmi uh, se vse skupaj ne ostavi na mejah Evropske unije. V prejšnji razpravi, ki smo imeli o Frontexu, se je izkazalo, da ko ljudje pridajo do meje Evropske unije, je v bistvu preko, prepozno. Slišali smo izjemen prispevek grške kolegice, kako pomembno je navezati stike tudi z državami izvora, kar zadeva trgovanje z ljudmi in nezakonito priseljevanje. In to pomeni, da moramo dejansko seči preko meja Evropske unije, če želimo eh, izvajati boj proti organiziranemu kriminalu in nadaljevati boj proti trgovanju z ljudmi in nezakonitimi migracijami. V Grčiji smo se dejansko pogovarjali z ljudmi, ki so bili uh, prijeti v Grčiji. Veliko jih je prišlo iz Afganistana in Irana, prepotovali so celotno Turčijo in skoraj vsi so plačali do 5000 evrov vsak za to, da so končali v Grčiji, na to pa so želeli eh, iti v London, Amsterdam, Pariz ali katerokoli drugo prestolnico. Zelo je pomembno, da zagotovimo to vrstni nadzor in prav tako je zelo pomembno, da te organizacije redno obiskujejo tudi nas. Mislim, da je celo možnost, da izvajamo skupen nadzor. Naprimer, če obstaja vprašanje, ki je posebej zanimivo za dva parlamenta ali še več, eh, potem bi morali storiti vse, kar lahko, zato da se srečamo z drugimi poslanci in poskrbimo, da direktori teh organizacij obiščejo morda skupno sejo, ko sem to predlagal predsedniku odbora za notranje zadeve v Parizu včeraj, sem predlagal, da bi skupaj obiskali naprimer Afganistan. Mislim, da bo treba to nekoliko uh, razložiti davkoplačevalcem v, v eh, Združenem kraljestvu, zakaj bi torej ta predsednik odbora za notranje zadeve obiskal Afganistan, ampak dej, dejstvo je, da se vse skupaj pogosto začne v Afganistanu, naprimer droge in trgovanje z ljudmi, vse to se začne v Kabulu. Uh, ta, so ti agenti, ki jim ljudje plačajo za to, da preidejo vse te meje in končajo v Evropski uniji. Zato bi ti skupni ukrepi lahko bili zelo pomembni. Na koncu želim povedati še to. Mislim, da je pri tovrstnih dogodkih zelo pomembno naslednje. Prizadevamo, da bi agencije ravnale odgovorno nam evropski ravni. Zagotoviti pa moramo nadaljne spremljanje. Zagotoviti moramo, da bomo organizacijam dali merila. Sami smo to v Združenem kraljestvu uvedli v primeru agencije za meje. Včasih smo imeli srečanja vsako leto, predsednik te agencije oziroma direktor agencije je prišel v parlament, povedal je, kako uspešni so bili, tri leta je trajalo, da smo potem poročilo prebrali in sedaj smo pristop spremenili. Kaj počnemo sedaj? Jem damo specifična vprašanja, sam imenujem to deset zapovedi, ampak dejansko jih eh, je 50. 50 vprašanj. Na koncu leta pa se odločimo, da pregledamo delovanje agencije na osnovi teh 50 vprašanj. Britanska vlada ne počne tega, ampak parlament sam. V okviru razprav, ki smo jih imeli, lahko s pomočjo nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta razmislimo o tem, kako bi lahko pripravili 10 ali 15 ključnih vprašanj, ki bi jih zastavili Europolu ali drugim institucijam z to, da bodo imele merila za delo v prihodnosti. Hvala. Uh, Hvala. Sedaj pa še zadnja govornica, preden odpremo razpravo. Gospa Lambert prihaja iz Evropskega parlamenta in je članica odbora Libe. Thank, thank Hvala lepa, gospod predsedujoči. Opravičujem se prvič za zamudo, ampak eh, v nekem drugem odboru smo glasovali in. Opravičujem se tudi za to, da sem tretja iz Združenega kraljestva v nizu govornikov, ampak mislim, da je vse eno tukaj širok spektr političnih prepričanj. Sem tudi članica medinstitucionalne skupine, ki preučuje delovanje in uspešnost agencij. To je organ, ki preučuje študijo, ki jo je izvedla komisija pred nekaj leti skupaj s svetom in komisijo poskušamo preučiti, kako bi lahko zagotovili več učinkovitosti in odgovornosti pri vseh agencijah v, Evropskem, v Evropski uniji. Razmišljamo o vlogi Evropskega parlamenta v tem okviru, seveda. Za tiste, ki jim je to všeč, je to obrazec 32 v kupu dokumentov, ki jih imate pred sabo. Evropski parlament sodeluje pri imenovanju direktorjev, v dialogu, v odgovornosti do parlamenta in tako naprej. Seveda imamo nadzor tudi nad proračunsko razsežnostjo, ampak jasno je, da to ni edina naša vloga, čeprav ljudje včasih postanejo obsedeni s proračunskim vidikom. Je naša odgovornost tudi na področju politične odgovornosti. Zato želimo zagotoviti, da bo naš prispevek dejansko nekaj pomenil. Kar zadeva agencije, ki so povezane z delom odbora Libe, moram povedati, da se včasih počutim, kako je povedal gospod Koeljo. Zdi se mi, da še vedno živimo v medvladni preteklosti. Ta občutek, da je sedaj vse skupaj v evropskem okviru in da je v rokah proračuna. Mislim, da bi Evropska unija morala biti več kot eh, vsota delov, mislim pa, da bi se morali premakniti od medvladnega do vsaj medparlamentarnega, kar zadeva odgovornost. Mislim, da se moramo premakniti od te medvladne preteklosti prav zaradi vprašanja odgovornosti. Če države ravnajo po svoje, se pojavijo ta siva področja ukrepanja, ki ne pripadajo nikomor. Zelo težko in zahtevno je to v demokracijah, kajti takrat vidimo, da določene agencije morda izvajo dejavnosti, ki jih nihče ne spremlja in nihče ni odgovoren za njen. V zadnjem dnevu in pol vedno znova slišimo, da imajo agencije vedno večkrat ulogo tudi pri odnosih s tretjimi državami. V primeru agencije za podporo azilu je bil parlament zelo zaskrbljen. Namreč, kakšne bodo meje delovanja te agencije pri sodelovanju s tretjimi državami? Kateri bodo ustrezni? deli zakonodaje in kako se bo to izvajalo. Slišali smo, da bo to v zvezi z ustreznimi in relevantnimi akti. Vse eh, naj bi zvenelo zelo tehnično, samo akti morajo biti še sprejeti, ampak seveda vsaka odločitev ima politično razsežnost. Delo na mejah v okviru Frontexa, seveda to pomeni ukrepanje na mednarodni ravni. Eh, sodelovanje s tretjimi državami, pojavlja se tudi vedno več pomislekov v zvezi z varnostjo, izmenjavo informacij in tako naprej. Seveda pa se izvajo povezave tudi z drugimi organi, naprimer v zvezi s Frontexom smo slišali pomisleke o prekrivanju pristojnosti z NATO. Kako bi lahko tukaj rešili, kdo je za kaj odgovoren? Pomankanje odgovornosti dejansko včasih vodi do nekakega sivega področja odgovornosti, ker nihče ne bo priznal, da so oni tisti, ki so poslali helikopter na določeno lokacijo. Torej, če želiš ugotoviti, zakaj se je uh, neka dejavnost izvedla, kako lahko potem zagotoviš tudi, da bodo odgovorni za to odgovarjali. Kako zagotoviti najboljši način delovanja? Uh, ne vem, več je praktičnih um, načinov, ampak omenjali smo tudi več študij v okviru parlamenta. Naprimer, odnos med eh, Evropsko listino o temeljnih pravicah in tisto, ki smo jo. Eh, tisto, kar smo slišali v odboru Libe o delovanju Agenciji za notranjo varnost. Oboje se seveda pojavlja z določenimi priporočili, kako bi nadzor nad deloval tako v okviru Evropskega parlamenta, kot tudi v povezavi z nacionalnimi parlamenti. Gre za dve ločeni študiji, imamo pa seveda dva različna niza priporočil, ki jih bomo v odboru Libe preučevali. Ampak v teh dveh študijah se strinjajo, da je nadzor potreben in da morajo ti ukrepi slediti in predvidevati razvoj posameznih agencij. Priporočilo o študije, ki je preučevala nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi agencijami, tam se predlaga poseben pododbor v okviru odbora Libe v Evropskem parlamentu. Ne podpirajo pa hm, zamisli o novem medparlamentarnem organu. Komisija je razmišljala o tem lani, kaj te. Mnenje je, da bi sodelovanje lahko okrepili v obstoječih forumih, ampak študija o temeljnih pravicah je predlagala vzpostavitev trajnega medparlamentarnega organa, ki bi preučeval te agencije. Libe ima tukaj ključno vlogo, seveda pa sodelujejo tudi drugi odbori v Evropskem parlamentu, naprimer pododbor za človekove pravice, seveda pa tudi predstavniki iz ustreznih odborov iz nacionalnih parlamentov. Imeli bi redne predstavitve, možnost pa bi bila tudi vzpostaviti tajne delovne skupine, da bi pripravili tajne dokumente, tajne akcije in naloge, seveda pa bi upoštevali tudi druge akterje, ki bi predstavljali osnovo za delovanje zato, da zagotovimo sorazmernost, eh, vključno s proračunsko razsežnostjo, kajti dan danes moramo vedno, vsaj v vsakem drugem stavku, omeniti proračun, eh, zagotoviti je treba tudi dodano vrednost. Kot parlament smo priča naslednjim pomislekom. Agencije se vsaj na simbolni ravni uporabljajo za to, da pokažemo, da se nekaj dogaja. Ne glede na to, ali menimo, da je to sorazmerno ali učinkovito, oziroma ni. Govorimo tudi o izmenjavah med parlamenti. To je zelo pomembno. Keith Vaz je govoril o tem. Izmenjava informacij mora po mojem mnenju bila na, biti na nek način formalizirana med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom lahko oblikujemo te tako imenovane točke za stik, če govorimo o evropskem žargonu, ampak tako bi lahko dejansko ugotovili, kakšni so trendi in kakšni so pomisleki. To, kar je zaskrbljujoče na danskem ali to skrbi tudi politike na portugalskem, to je nekaj, kar bi lahko bolj natančno preučili. V Evropskem parlamentu bi bilo zelo korisno tudi, če bi imeli več upogleda v to, kako poteka operativni nadzor, ki ga izvajajo nacionalni parlamenti. Mislim, da lahko v odboru Libe, ko imamo enega od podpredsednikov, odgovornega za to, zagotovili bi lahko, da bi ta pregled bil mnogo bolj sistematičen seveda pa moramo vključiti tudi druge odbore v tem Evropskem parlamentu, pa tudi iz nacionalnih parlamentov, kajti to ni le vprašanje notranjih zadev, ampak vključuje tudi številne druge vidike. Naprimer, omenjamo lahko varnost ali vprašanja nezakonitih migracij in vprašanje, kako je to mogoče umestiti v okvir človekovih pravic. Evropski parlament bo tukaj upošteval rezultate razprav na tem zasedanju, tudi v okviru naše interinstitucionalne delovne skupine. V odboru Libe nas čaka prav tako še veliko razmisleka, kaj ti, kako bi lahko spremljali, nadalje ukrepali v vsi sistemi zasedanje. Ne le, da imamo na ključno zbirko vprašanj, kaj ti, vsak mora zastaviti vprašanje, drugače nimate občutka, da ste sodelovali vendar mislim, da bi morali poskrbeti, da bo vse skupaj bolj opredmeteno za to, da se bomo lotili vprašanj, ki nas zanimajo v zvezi z delovanjem te agencije in to ima posledice za državljane v Evropski uniji in tudi zunanje. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo prišli k koncu predstavitev govornikov. Sedaj pa bomo imeli razpravo po spostavljenih pravilih, dve minuti za vsakega govornika. Sedaj imamo samo dva govornika na seznamu. Torej, lahko se še prijavite k besedi. Če želite spregovoriti, me opozorite na to. Začnemo pa z gospod Ivo Talenfine iz švedskega parlamenta. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, najlepša hvala za besedo. Mislim, da smo imeli zelo dobre razprave, v teh dveh dneh. Sem članica odbora za pravosodje in zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da imamo parlamentarni nadzor tudi na področju preprečevanja kriminala. Nadzor je v tem primeru še toliko bolj pomemben, kaj ti takšne, takšni ukrepi veliko krat povzročajo kršen človekovih pravic naših državljanov, zato je parlamentarni nadzor zelo pomemben, da zagotovimo ravnovesje med ukrepi za zaščito naših državljanov in ukrepi za zagotavljanje zasebnosti. Pogodba o Evropski uniji določa parlamentarni nadzor nad Europolom in Eurojustom, postopek poteka znotraj nacionalnih parlamentov in jim daje posebno vlogo. Odbor za pravosodje švedskega parlamenta meni, da bi morali oblikovati skupni postopek v zvezi z parlamentarnim nadzorom nad Europolom in Eurojustom skupno časovnico. Parlamentarni nadzor mora biti enostaven, hiter in konkreten. Ni treba vzpostavljati nobenih novih organov za to. mogoče obstajajo razlogi za skupni parlamentarni forum. Pomembno pa je, da nacionalni parlamenti in Evropski parlament sodelujejo na enakopravni podlagi in da ta forum postane skupno telo. Pomemben element je, da dobimo dokumentacijo, ki je tudi pravočasno predana. Včeraj smo prišli sem, dobili smo ogromno gradiva in nemogoče je to sploh pregledati v tako kratkem času. Forum bi bil zelo dober prostor za razpravo o predlogu večletne strategije strani komisije. Nadzor se mora predvsem osredotočiti na spremljanje rezultatov in strategij. Švedski parlament se že veseli predloga za skupno telo za nadzor. Veselimo pa se tudi že razprave o strategijah za Europol in Eurojust. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Margaret de Boer iz Nizozemskega senata. Najlepša hvala. Najlepša hvala za to, da ste nas povabili in da imamo živahno razpravo. Vseeno pa mislim, da bi bila razprava boljša, če bi se lahko na njo bolje pripravili in v tem se strinjam z mojo predhodnico. In če bi se osredotočili na določene točke za razpravo. Imamo veliko informacij, to mi je všeč. Zvedela sem veliko stvari, ki jih nisem vedela in slišali smo veliko izjav, vendar pa kaj se bo zgodilo potem. Mogoče bi to lahko upoštevali pri naslednjem srečanju, da bi se bolj sredotočili na določeno področje. Glede odgovornosti agencij. Nekateri govorniki so izpostavili nacionalni del. Zelo pomembno je, da delamo z nacionalnimi poročili, da povabimo direktorje agencij v nacionalne parlamente in v Evropski parlament, ki si zelo prizadeva za več odgovornosti. Zelo pomembno pa je vprašanje skupnega nadzora. Razočarani smo zaradi tega, ker nismo tukaj dosegli nobenega napredka in da nimamo prave razprave o tem. Mislim, da bi o tem morali bolj podrobno razpravljati. in da si pogledamo, kako bi lahko postalo bolj učinkovito. Torej, ne smemo razpravljati o tem, da se bomo naslednje leto zopet srečali, ampak da bomo na podlagi tega, kar smo danes izvedeli, sprejeli določene ukrepe. Če nihče drug nima želje, potem da spregovori, damo besedo našim članom sosveta. Ne, nihče več ne želi besede. Dobro. Torej, začnemo na naši levi strani. Keith Vass je prvi. Najlepša hvala, Lord Henny. Po obe govornici iz Švedske in Nizozemske sta omenili ukrepe po srečanju. Zelo dobro je, da se srečamo v Bruslu, zelo dobro je, da imamo podrobne informacije. In kot drugo, da sledimo temu, kaj se bo zgodilo potem. Po tem, ko bom odšel iz tega srečanja, bom šel na spletne strani vaših nacionalnih parlamentov in ugotovil, s čem se ukvarjate sedaj. Naš odbor za notranje zadeve preizkujejo področje radikalizma in potem opravljamo tudi preiskavo v zvezi z hekerji telefonov. ne vem pa, kaj preizkujejo v odboru Kelvina Hopkinsa. Njegov urad pa je poleg mojega, torej. Seveda se strinjam s Jean glede tega, da bi mogoče podpredsedujoči deloval kot oseba za stike, to je zelo odlična ideja. vendar pa eh, bi bilo dobro, če bi prosili naše asistente, da poizvedo, kaj, kakšno delo opravljate vi v vaših odborih. Če delate nekaj podobnega kot mi, kot sta dejala Carlos in Jean, je bolje, da si izmenjamo informacije, da ne bi podvajali dela. Dobro je seveda, da povabimo direktorja Europola ali Frontexa. ni ime na Facebooku, ne uporabljam Twitterja, ker sem prestar za to. Poslal pa bom staromodno elektronsko pošto, sporočilo. Mm, Mačari me opozarjajo, da ne sprejema elektronske pošte. Aha, ne. Torej, mislim, da lahko z lahkoto stopimo v stik, si povemo, kaj delamo in da se ukvarjamo s skupnimi izzivi. Vem, da obstajajo predsotki, da se zrno kraljestvo ukvarja samo z ZDA. Če gremo v Washington in ko smo obiskali njihov odbor, so nam pokazali svojo preiskavo o radikalizmu v ZDA. Potem so nam dali informacije in te informacije so bile za nas zelo koristne. In če kdo kaj podobnega počne na nizozemskem, kje druge, bi bilo ravno tako koristno. In uh, mislim, da bi bilo dobro, da Jean imenuje osebo za stik. Imamo tudi posebne preiskave, kjer sodelujejo kolegi iz drugih nacionalnih parlamentov. Naj vam povem, da Europol ni, ne igra bistvene vloge v tem našem delu, vendar pa, če želite, lahko pošljem člana mojega odbora, da sodeluje na konferencah, ki organizirate več, kot lahko storimo na tem področju, bolje je. Gospod Koeljo, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Popolnoma se strinjam z vašimi pripombami in idejami o tem, kaj moramo storiti po tem srečanju. Včeraj sem dejal enako v privatnih pogovorih kolegom in dejal sem, da vsi prihajamo na ta srečanja z idejo, da bomo tukaj govorili, vendar pa se ne bo nič novega zgodilo. Torej, vsi se strinjamo s tem, da mora priti do, do dobrih rezultatov, da bomo sodelovali med Evropskim parlamentom in med nacionalnimi parlamenti. Slišal sem, da bodo naši koordinatorji imeli posebno sejo za to, da ocenijo to konferenco in da se osredotočijo o spremljanju. Predsednik Lopes Aguilar pa je podal tudi konkreten predlog glede vzpostavitve skupnega postopka, da opravimo oceno evropskih agencij. Mislim, da bomo kmalo izvedeli novice glede tega kot je dejala predstavnica nizozemske, je dobro, da imamo več nadzora nad agencijami. Ti, te naj ne bi odgovarjale samo vladam, ampak tudi parlamentom. Vendar pa potrebujemo za to skupen postopek, če ne, to ne bo delovalo. Upam, da bo predlog gospoda Lopeza Aguilarja um, prišel k malu in kot rezultat te konference lahko spostavimo skupen postopek za oceno delovanja evropskih agencij. Gospa Lambert, najlepša hvala. Upam, da podpredsedniki mojega odbora spoštujejo zaupanje, ki sem jim ga izrazila. Dobro je, da imamo ime nekoga, na katerega se lahko obrnemo, ko potrebujemo stik. Zelo dobro je, da sodelujemo. Tako namreč delujejo tudi agencije, predstavniki držav, članice, potem se stanejo, si povedo, kaj počnejo in tako dalje. To je njihova vloga v upravnem odboru. vendar pa te razprave primankujejo med tistimi, ki upravljamo nadzor. Mogoče bi lahko pogledali tudi, katere so ključno vprašanja, ki želimo zastaviti vnaprej. Še posebej, ko gre za prijemanje dokumentacije vnaprej ne vem, če se te stvari dogajajo tudi v nacionalnih parlamentih, vendar je to zelo koristno, da si pogledamo vsaj obrazložitke in povzetke, če ne celotne dokumentacije. Vendar pa bi bilo dobro, da si vnaprej pogledamo, katera vprašanja želimo zastaviti. Ali pa da spostavimo delovne skupine, ki bi ugotovile skupne interese, da si delimo delo na področju varnosti, organiziranja kriminala, človekov pravic in tako dalje. Jasno je, da si vsi prizadevamo za to, da bomo to tudi dosegli in da bodo ta srečanja bila bolj produktivna in da se vrnemo domov z odločitvami, da bomo ukrepali. Si pogledamo, kako bi lahko to organizirali. Hvala lepa. Gospod Piško je moral oditi. Predsednik Aguilar se je opravičil, ker ima obveznosti s polskim predsedstvom danes do povdne in ga ne bo ob zaključitvi tega srečanja. Preden povzamemo, sem dobil še eno prošno za besedo in glede na to, da imamo še malo časa, sem se odločil, da bom dal gospodu Pačju besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Samo nekaj v zvezi z organizacijo. Za naslednje srečanje bi želel, da dokumentacijo in gradivo dobimo prej, kot je dejala naša kolegica Švedske na mizi. Sem videl cel kup gradiva, zelo dobro bi bilo, da bi to dobili vnaprej, da si jih lahko dobro pogledamo. In kot drugo, v prejšnji razpravi sem zastavil vprašanje o notranjih mejah še posebej Francije. Nisem dobil nobenega odgovora. Mogoče bi lahko na naslednjem srečanju imeli dva kroga vprašanj. Prvi krog vprašanj in odgovore strani agencij in Evropskega parlamenta. Potem pa bi imeli še en krog za vprašanja za poslance nacionalnih parlamentov. Mislim, da bi tako bila razprava lahko še boljša. Hvala lepa. Najlepša hvala za prispevke k tej razpravi. Rad bi se zahvalil udeležencem govornikom za vse prispevke. Rad bi povlekel nekaj zaključkov. Seveda se zavedate, da ne moremo zadovoljiti vseh predstavnikov 27 nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Opazil sem namreč, da smo v prejšnji razpravi imeli izmenjavo mnen in nihče ni dejal, da potrebujemo posebno inštitucijo za to nalogo kar bi za naš zgornji dom pomenilo preveč birokracije. Odbor Libe, člani odbora Libe so povedali, da je takšno mnenje tudi strokovnjakov. Torej, nihče ni zahteval inštitucije, v tem smo se strinjali vsi, po drugi strani pa smo slišali veliko odzivov na predlog gospoda Aguilara in to je, da bi naslednje srečanje drugo leto postalo bolj sistematsko, bolj realno, bolj konkretno, da bi lahko dosegli še več, čeprav moramo priznati, da smo v zadnjih dveh eh, dneh dosegli že nekaj tega. To je prava pot, tako sem pripričan. Upam, da to ni v nasprotju mnenja koga drugega. Gospod predsednik Aguilar je predlagal naslednje srečanje 22. Zora, oktober 2012 in upam, da bodo predstavniki nacionalnih parlamentov ravno tako sodelovali, da to dosežemo na tem področju moramo doseči udeležbo nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta glede nadzora. Torej ne gre za to, kdo ima pristojnosti, kdo ne. V pogodbi je to zelo dobro in natančno jasno določeno, torej da imajo primarno vlogo nadzora nad notranjimi zadevami države članice, potem pa imamo Evropski parlament preko svojih proračunskih pristojnosti in zakonodajnih pristojnosti ravno tako lahko odigra pomembno vlogo. Zato je edino smiselno, da nadaljujemo s tem vzorcem. Ta srečanja so se začela v drugačnem kontekstu, zato je bilo dobro, da v takšnih srečanjih to dosežemo. Imamo torej srečanja, kjer imamo so predsedovanje predsednika odbora Libe in nekoga iz nacionalnih parlamentov. Nacionalni parlamenti, oziroma poslanci nacionalnih parlamentov, dobijo d, um, prostor za dva govornika, Evropski parlament enega in ni nobenega vprašanja, kdo ima prednost, kajti zato ni nobene potrebe. Vsak ima svoje pristojnosti, odgovornosti, ki jih moramo izvajati na svoj lastni način in v skladu z našimi postopki. Vendar pa predlagam, da to storimo bolj učinkovito. In slišali smo kar nekaj predlogov glede tega, da potrebujemo podatkovno bazo pred srečanjem, kar precej časa prej, In včeraj smo slišali strani komisarke, da želi zagotoviti, da bomo letno poročilo o Europolu dobili pred tem srečanjem. Upam, da bo to veljalo tudi za druge agencije, za Frontex in Eurojust. Tako bomo dobili podatkovno bazo in gradivo, ki ga bomo imeli v nacionalnih parlamentih in v Evropskem parlamentu, še posebej pa tisti, ki bodo sodelovali na tem srečanju naslednje leto. Upam, da bomo s pomočjo komisarke Malstrove in gospoda Aguilarja dobili pozitivne rezultate. Slišali smo namreč, da nič ne pomaga, da imamo ogromen kup gradiva, ki ga dobimo šele na srečanju. Treba ga dobiti prej. Predsednik Aguilar je tudi predlagal, da morajo nacionalni parlamenti komunicirati z Evropskim parlamentom in jim podati svoje stališče glede dela agencij tudi vnaprej. Upam, da bo ta ideja sprejeta, se da lahko govorim samo v imenu svojega odbora, vendar pa zagotavljam, da se bomo skušali tega držati. S tem bodo nacionalni parlamenti in Evropski parlament dobili boljšo predstavo o tem, kakšno je stanje pred srečanjem. In kot tretje, jasno je, da obstaja potreba po na skrižnih informacijah med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom glede dela, ki ga opravljajo. Tako si iz, lahko izmenjujemo naše izkušnje v zvezi z delom. Upam, da nisem prekoračil meje še predaleč ne bom prisilil nikogar v nič, vendar pa bom prenesel predloge predsednika Aguilarja v naš odbor, v zgornji dom in upam, da bodo drugi storili isto. Tako da upamo, da bomo na srečanju naslednje leto imeli bolj učinkovito, sistematično in bolj informirano srečanje, kot smo ga imeli danes če nam bo to uspelo, postopoma potem mislim, da bomo delovali v skladu z 88. členom pogodbe o delovanju Evropske unije, ki zahteva parlamentarni nadzor, vendar pa zato potrebuje dobro izdelano institucionalno strukturo. Če se si strinjate z mojimi zaključki. gospod Aguilar me je prosil, da zaključim to srečanje. Nažalost je moral oditi, vendar pa predstavlja Evropski parlament na srečanju s polskim predsedstvom, zato se je moral tega srečanja odeležiti. Zato bi se rad zahvalil vsem kolegom, osebi Evropskega parlamenta za organizacijo tega srečanja. Upam, da bodo lahko nadaljevali s delom skupaj s sekretarjati nacionalnih parlamentov, ki morajo nam tako sodelovati, kaj ti so enakopravni partnerji. Upam, da bo naslednje srečanje, srečanje, na katerega bo lahko gospod Aguilar ponosen. Zato bi se rad za konec še zahvalil odboru Libe za vse, kar so storili, da so bile včerajšnje današnje razprave uspešne. Najlepša hvala, s tem je sestanek zaključen.